Um, Lep pozdrav, kolegice in kolegi. Dobrodošli na tem pomembni, pomembni javni predstavitvi o upravljanju migracij in vračanju. Gre za javno predstavitev, pri kateri sodeluje tudi odbor Libe, vodilni odbor pa je odbor za razvoj Deve. Eh, nekateri so odsotni v slovenkoščeni obali. Torej, danes nas bo tu večinoma iz vrst odbora Libe. Naj povem tudi, da poteka prenos v živo preko spletne strani Evropskega parlamenta. To pravim za tiste kolege, ki običajno niso prisotni na zasedenih našega odbora. Torej, namen današnje predstavitve, kolegice in kolegi, je, da se lotimo ključnih eh, elementov aktivnosti EU s tretjimi državami na področju upravljanja z migracijami, da na ta način obvestimo parlament o stališčih ključnih akterjev in sicer komisije, službe za zunanje delovanje, evropskih agencij, nevladnih organizacij, akademske sfere in pa agencij OZN. Hvala naprej vsem današnjim govornikom za njihovo prisotnost in razpoložljivost danes. Tolmačenje je na voljo v vse jezike Evropske unije, razen danščine, malteščine, hrvaščine in irščine. Moj vod bo kratek, tako da bomo imeli čim več časa, zato da pristuhnemo našim gostom. Predstavitev bo razdeljena v tri panele. Prva, prvi panel bo obravnaval sodelovanje s tretjimi državami in nujen demokratičen nadzor, še posebej kar zadeva partnerske okvire. Drugi panel se bo sretočal na partnersko za mobilnost kot inštrument dialoga in sodelovanja s partnerskimi državami. Tretji panel pa bo obravnaval politiko vračanja EU. Zunanja razsežnost migracijske politike EU temelji na sodelovanju s tretjimi državami pri boju proti temeljnim vzrokom migracij in lotevanja se nezakonitih tako v smeri Unije. Partnerstva in sodelovanje z državami izvora, tranzita in destinacije je ena eh, ključnih, ena ključnih vidikov našega sodelovanja. Pričnimo torej kar s prvim panelom, namenjenemu migracijskim partnerskim okvirom, gre za krepitev sodelovanja. Z veseljem besedo dam prvemu govorniku, gospodu Leonelu Gabričju, ki je vodja oddelka za migracije in človeško varnost v službi za znanje delovanje EU. Gospod Gabrič, izvolite, beseda je vaša. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Se bom potrudil, da v deset minut stisnem vse to, kar želim povedati. In eh, verjetno bom stvari povedal dokaj karikaturno in eh, dokaj konfuzno. In to je razlog, zakaj vam bom podal sklepe svojega prispevka, preden podam ta prispevek. In to, kar hočem povedati, je zelo preprosto ni načina, kako se lotiti migracijskih eh, tokov, premikov ljudi na splošno, naj gre za begunce ali ne, brez verodostojne evropske zunanje politike. Z migracijami se ne moremo ukvarjati sami, treba je sodelovati s tretjimi državami, pa naj gre za države izvora ali za tranzitne države in resno nas bodo jemali, le če bomo resni pri tem, kar ponujemo. Če dialog omejimo zgolj na to, da ljudi pošiljamo nazaj v zameno za nekaj sodelovanja ali nekaj tega ali nekaj onega, ne bomo prišli nikamor. To, kar potrebujemo, so partnerji, ki razumejo, ki se soočajo sami z velikimi izzivi, ne glede na migracije, ne glede na Evropo in sicer iščejo svoj model družbeno-ekonomskega razvoja, ki zdrži v globaliziranem svetu. In če boste lahko partner z njimi v tem, boste lahko partner z njimi tudi pri obradovanju migracij. Torej, če na kratko skušam razložiti, zakaj je to sporočilo tisto, ki bi vam ga rad predal, bi rad na hitro podal kronološki zgodovinski pregled predvsem dveh vlakov, ki sta Evropski uniji odpeljala, da bi eh, rešili mm, to težavo. Zdaj je pred nami še tretji vlak, upam, da ne bomo tudi tega zamodili. Spomnimo se 11. septembra. Takoj po 11. septembru eh, je prišlo do famoznega stavka križarska vojna proti terorizmu na Bližnjem vzhodu. To je bila nekako karikaturirana ameriška mm, linija in kar nekaj evropejcev je bilo tudi mm, naklonjenih tej ideji, ampak potem se, hvala Bogu, niso tega šli do konca. Ko pogledamo evropsko politiko soseščine od leta 2004 naprej, takrat je vladala kriza, migracijska kriza iz Maroka v Španijo in rečeno je bilo, da potrebujemo sosedsko politiko, ki bi temeljila na resničnem partnerstvu z bilateralno agendo, kjer bi lahko uporabili zunanjo razsežnost politiko unije na vseh področjih, eh, to je lahko sporazum o odprtem nebu, raziskave, kmetijstvo, karkoli že, kot eh, zunanja razsežnost eh, politik skupnosti, zajete v svežen evropske zunanje politike kot odziv na zahteve tretjih držav in v to agendo je seveda vključeno potem tudi poglavje o skupnem obladovanju migracijskih tokov in s tem povezanih vprašanj. In to nam ni uspelo. Ne bi šel v podrobnosti, ampak ni nam uspelo. Ne zato, ker bi bila sosedska politika neumna, ampak eh, nam je spodletelo. Zato, ker če bi želeli, da ta sosedska politika funkcionira, bi potrebovali tudi mm, dejanski vstop eh, teh držav okrog nas in resnično popolno podporo vseh držav članic v praksi. In eh, takrat smo bili priča temu, da v nekaterih državah, če damo Tunizijo za Benalijem, eh, to ni bil ravno partner, ki bi resnično želel igrati to igro. Mi na naši strani pa smo še vedno imeli nekatere države članice, ki so razmišljale o prioritiziranju dvostranskega mm, odnosa z nekaterimi tretjimi državami, namesto da bi eh, vse to šli pod modro zastavo z zlatimi zvezdicami. Tako da Še vedno so države članice menile, da je bilateralni privilegiran odnos s tretjimi državami tisto, kar ima prioriteto in zato zadeva ni resnično funkcionirala. Drugi vlak, ki smo ga zamudili, je bil takoj po arabski pomladi. Benalija, na primer, ni več. In kaj smo mi storili na evropski ravni? Šli smo v vse te države z famoznim več za več. Kot sem dejal na začetku, bom zelo karikaturalen, zelo brutalen, tako da. Eh, To je bila neumna poteza. Predstavljate si, greste v Tunizijo in reče, ja, bolj ko boste demokratični po naših standardih, več sodelovanja boste deležni. To je absolutno neumno in to ne funkcionira in ni funkcioniralo. Potem smo imeli priložnost za več za več z drugega konca, neke vrste pameten več za več. In sicer več, ko se boste vi odločili, da svoj družbeno-ekonomski model razvoja vežete na Evropo, na njen notranji trg in vse ostalo, bolj in več bomo lahko od vas zahtevali, da prevzemate naše vrednote, vladavina prava in tako naprej. Tako Potem lahko postaneš partner. Sicer samo predavaš. In to je drugi vlak, ki smo ga zamudili. Zdaj je pred nami tretji vlak in s tem skoraj končujem. In sicer tako imenovana migracijska kriza, ki je bila v bistvu sirska begunska kriza. Ta kriza na vseh naslovnicah vseh časopisov je države članice prisilila, da se odzovejo. Ok, odzvali so se z famozno Balkansko konferenco, konferenco v Valeti, cel kup eh, finih stvari, ki so vse lepo in prav, z njimi smo sodelovali, ampak problem ostaja en in isti. Če imamo zdaj partnerski okvir, ki je koncept za vzpostavitev resničnega partnerstva z bilateralno pozitivno agendo, kjer bomo porabili zadanjo razsežnost evropskih politik. Eh, lepo in prav, ampak to je potem potreba resnično početi in to zdaj udejaniti v praksi. Tako da tu zdaj pred nami stoji tretji vlak, ki upamo, da nam ne bo odpeljal. Komisija in Evropska služba za nalje delovanje v resničnem sodelovanju eh, ponujata vse inštrumente, ki jih le lahko, mm, da lahko razvijemo ta holističen pristop po meri za vsako državo potrebujemo, svežen potrebujemo, tehnično podporo, eh, vse. In to je tisto, kar počnemo in eh, ne uporabljamo zgolj denarja iz razvojne pomoči, ki ga nikoli ne bo dovolj, ampak je treba dati tudi druge stvari, ki jih lahko dale Evropa, ne pa ena sama država. Eh, odprto ne bo kmetijski sporozum, trovijski sporozum, CSDP, CMDP in cela vrsta drugih inštrumentov, ki se potem končno družijo v nek holističen eh, pristop in ne nazadnje imamo tudi eh, nedavni evropski investicijski načrt, ki bo absolutno temeljnega pomena, kajte ravno ta vzvodna sila, ki jo ima, lahko sproži evropske zaseb, javno-zasebne investicije v teh državah. Ne gre za razvojni, razvojno pomoč, ki bi bila tista, s katero bi lahko rešili temeljne vzroke. Ne, na drug način se je treba lotiti teh eh, tretjih držav, da igrajo z nami, da odrastejo narekovajo v globaliziranem svetu na način, da se lahko spopadajo z izzivi, ki so pred njimi, vključno z izzivom izvrševanja lastne suverenosti in nudanju lastnemu prebivalstvu tistega, kar potrebujejo, namesto da jih silijo v to, da bežijo. S tem bi zaključil, ker že kar dolgo govorim in če imate kakšno vprašanje, se z veseljem pogovorimo. Še posebej, kar zadeva trenutne razmere v luči vrha EU Afrika in v luči razmer v Siriji, vse to je namreč zelo visoko na seznamu prioritet v tem trenutku. Hvala lepa za to zelo jedrnato predstavitev strani služb znane delovanja. Mm presenetljivo, zelo kratko, ampak zelo zanimivo. Vprašanje bomo spremljali po vseh treh predstavitvah, tako da hvala še enkrat za to. Naslednji je ekspert, ki je tu na povabilo odbora za razvoj in sicer gospa Leila Bodel iz Caritas Evropa. Izvolite. Hvala lepa najprej se vam zahvaljujem za to priložnost, da predstavim stališče civilne družbe glede tega zelo pomembnega vprašanja. Danes bom skušala torej pokazati, zakaj potrebujemo več mm, tega vidika človekove mobilnosti. Najprej par besed o Kartas Evropa. Smo Evropska mreža 49 članskih organizacij Karitas iz Evrope, ki so aktivni na področju humanitarne pomoči in razvojnega sodelovanja. Partnerski okvir za migracije je bil sprožen v kontekstu tako, tako imenovane begunske krize, kar je bila bolj kriza evropske interne politike oziroma kriza solidarnosti. Kriza solidarnosti tudi do tretjih držav. 85 odstotkov svetovnih beguncev je v državah v razvoju. Če pogledamo državo kot je Jordanija, vsak šesti človek tam je begunec. In v tem kontekstu, kjer tretje države že počno mnogo, da pomagajo beguncem in migrantom, je v Evropski uniji strah pred migranti tisto, kar je številne politike privedlo do tega, da so sprožili sodelovanje s tretjimi državami izvora in tranzita, da se izvaja sodelovanje na tem področju in da se predvsem omeji migracijske tokove v smeri Evrope. Torej, migracijski okvir, kot je bilo že rečeno, eh, predstavljajo partnerstva eh, po meri z ključnimi državami izvora in tranzita z namerom zagotavljanja dolgoročnih in srednjeročnih eh, oziroma kratkoročnih ciljev na področju migracije v praksi, pa vidimo, da je ključni cilj za eh, večino evropskih oblikovalcev politik ta, da sklenejo sporazume o vračanju in ponovnem sprejemu. Niger, Nigerija, Mali, Senegal in Etiopija so bile prve države v tem kontekstu. Naslednja prosovnica, prosim. ta pašne stvari izpostavljajo kar nekaj izzivov in tudi vprašanj z vidika nevladnih organizacij. Najprej je tu dejstvo, da je varnost in evropska interna agenda glede migracij tisto, kar v veliki meri preveva to razpravo. Predvsem gre za odvračanje, za omejevanje migracijskih tokov in pa vračanje ljudi v države izvora. To je kratkoročna perspektiva, ki je zgolj odziv na strahove ljudi, da lahko torej neposredno rečemo, da so bili ti migracijski tokovi ustavljeni, ampak to gre mimo dejstva, da ko skušamo ustaviti določene migracijske tokove, se bodo odprli pele druge poti, pogosto bolj nevarne in to bo potem samo še dodatno spodbojalo ustvarjanje mreže tihotapcev Prav tako se pogosto odriva v stran interese afriških držav v teh partnerstvih. Z veseljem sem prej slišala, da je pomembno, da Evropska unija da nekaj pomenljivega eh, na mizo državam iz Afrike. Kajti v tem trenutku se njihove interesi ne upoštevajo. Velika večina njih nima nobenega interesa za to, da se spopada z migracijami. Kajti če podamo državo kot je Senegal, naprimer, več kot 13 odstotkov BDP-ja izhaja iz povratnih nakazil strani migrantov, ki so v tujini. Tako da za te države je potrebno omogočiti tudi eh, varne zakonite poti za to, da ljudje varno potujejo v Evropo, gre za predvsem sporazume za sprostitev vizumskega režima, delovne dovoljenje in tako naprej. Veliko vprašanje je, do kakšne mere so ta partnerstva res partnerstva med dvema enakopravnima partnerjema. Razvojno sodelovanje se v teh partnerstvih uporablja kot eh, nekakšen vzvod za to, da se prepriča partnerske države v sodelovanje pri Evropski agendi za področje migracij. To je jasno izpostavljeno v več dokumentih. Gre namreč za nabor pozitivnih in negativnih spodbud za to, da se države pričeva sodelovanje in uporabi evropske politične mehanizme, zato da se m, mm, potem sproži tudi posledice, če sodelovanja ni. To izhaja iz predpostavke, da bo razvojna pomoč ustavila migracije in da bo izboljšanje ekonomskih eh, možnosti ustavila migracije. Ampak številni akademiki ugotavljajo, da se zgodi ravno nasprotno. Namreč, ko so ljudje soočeni z boljšimi ekonomskimi razmerami, se povečajo tudi njihovi eh, apetiti po še boljših eh, ekonomskih razmerah. Še eno tveganje je, da najrevnejše države, ki niso nujno strateškega pomena za Evropsko unijo, lahko na nek način odpadajo na stran pri tovrstnem sodelovanju. Še en problematičen element, po našem mnenju, je dejstvo, da človekove pravice niso jasna prioriteta v teh partnerstvih ta partnerstva se izpogajajo z državami, ki imajo pogosto dokaj uprašljive rezultate na področju človekovih pravic, prav tako ni jasnega mehanizma spremljanja v okviru teh partnerstv sodelovanje z Libijo, naprimer samo mm, eden od tistih najbolj očitnih problematičnih primerov. Problem Nigerja se pogosto uporablja za to, da se pokaže pozitivnost teh partnerstv. Ampak na to je treba gledati iz prave perspektive. Kajti, če gledamo na dolgoročni pristop, nekateri eksperti v regiji izpostavljajo vprašanje, da utegne to sprožiti nestabilnost v dokaj negotovi regiji in da zaradi pomankanja resničnih ekonomskih alternativ, še posebej za mlade, eh, vse te ljudi sili v roke. Eh, kriminalnih združb. Prav tako to potem vodi v nove migracijske poti v poščave, ki so še manj sledljive in še bolj nevarne. Če torej zaključim, eden od problemov teh partnerstv je dejstvo, da se ta osredo, pristop osredotoča predvsem na varnost in vračanje, obenem pa najeda sposobnost in verodostojnost Evropske unije v smislu promocije človekovih pravic in vrednot v globalnem svetu. To je nekaj, kar potrjuje tudi eh, poročilo generalne dekcije DEFCO, namreč, da je vpliv Evropske unije na področju človekovih pravic vse manjši ravno zaradi tovrstnih partnerstv. Kratkoročna perspektiva, ki se sretoča zgolj na varnostni vidik in na cilj preprečevanja migracije, namesto da bi te migracije sooblikovali, in celo omogočali vse to, na dolgi rok tvega mm, tudi slabše odnose z partnerskimi državami. Zato potrebujemo bolj uravnotežen pristop v teh partnerstvih in Evropska unija in njene države članice morajo biti pripravljene ponuditi tudi nekaj pozitivnega za te partnerske države v smislu varnih, zagonitih migracij, kar bi v teoriji moralo obstajati v teh partnerskih okvirih, ampak v praksi tega ni. Če torej zaključim v smislu nekih priporočil, to pomeni promocijo cilja tajnostnega razvoja 10.7, kar zadeva omogočanje varnih in zakonitih migracijskih tokov, eh, potem tudi delovna dovoljenja sprostitev vizumskega režima, študentske vizumi, to pomeni tudi zaščita razvojne pomoči pred pogojevanjem in instrumentalizacijo ob spoštovanju člena 208 Lizbonske pogodbe, ki veleva, da se razvojna pomoč predvsem uporablja za boj proti revščini. To pomeni tudi, da je potrebno poskrbeti za to, da se človekove pravice dejansko ščitijo v odnosih s tretjimi državami in da se vzpostavi močan mehanizem spremljanja. Prav tako je potrebno poskrbeti, da sodelovanje s tretjimi državami ne pomeni zmanjšanje pravne odgovornosti EU za pravice beguncev in migrantov. Ko smo že tu v Evropskem parlamentu, mislim, da je zelo pomembno, da so evropski poslanci upleteni v spremljanje izvajanja teh partnerskih sporozumov. No in na zadnje, kot eh, evropski poslanci, kot politiki, je vaša naloga tudi ta, da skušate ozaveščati ljudi o tem, kaj migracije dejansko so. Kaj ti dejstvo, da je večina politik vezanih na negativen pristop do migracij, eh, da se sotočajo predvsem na varnost in na omejevanje migracijskih tokov, vse to izhaja iz tega, da se ljudje bojijo migrantov, ker ne vedo eh, natačno, zakaj se ljudje odločajo za migracijo migracijo in to je prav tako pomembno z vedika promocije pozitivnejše agende v zvezi z migracijami. Hvala lepa in še zadnji govornik oziroma govornica v tem panelu, doktorica Violeta Moreno-Laks, ki je profesorica na Univerzi Queen Mary z Londona. Hvala lepa, gospod mm, predsedujoči. Tudi sama bom eh, predstavila okvir megazijskih partnerstv in predvsem izpostavila učinek omejevanja. MPF, torej ta okvir, predstavlja nov vzorec za znanje odnose EU, nekakšen bolj paketni pristop, kot je dal kolega za službe znanje delovanja in v tem kontekstu želim govoriti o črki, duhu, praksi in ravnovesju MPF-a vsaj do sedaj na podlagi tudi tega, kar so kolegi že povedali. Po besedah komisije je MBF ustrotočen predvsem na obladovanje migracijskih tokov z celovitimi partnerstvi s tretjimi državami. Dolgoročni cilj naj bi bil demokratizacija in eh, trajnostni razvoj držav izvora in tranzita, s tem, da se lotevamo ključnih temeljih vzrokov in eh, faktorjev, ki ljudi silijo v migracije. In podobno kot pri globalnem pristopu k migracijam in mobilnosti, so tu tudi kratkoročne aktivnosti, katerih namen je boj proti nezakonitemu priseljevanju, boj proti eh, tih otapljanju eh, in spodbujanje vračanja in ponovnega sprejema. Za razliko od globalnega pristopa, pa na podlagi sklepov sveta zunije pred 16, ki so potrdili to schemo, je MPF odločno osredotočen na preprečevanje nezakonitih migracij, citiram iz besedila. Ključni cilj naj bi dosegli na praktično kakršen koli način z začasnimi neformalnimi dogovori, dokler čakamo na sprejem uradnega sporozuma o ponovnem sprejemu z učinkovitimi spodbudami ali z ustreznim pogojevanjem, vključno z orodi na področju razvojne pomoči in trgovine. To je omenjena tudi že kolegica Skaritasa. In prav tako se iščejo sinergetski učinki z bilateralnimi ukrepi držav članic s strateškimi partnerji, kot eh, sta Turčija in Libija ne glede na implikacije na področju človekovih pravic in ne glede na splošno politično situacijo tam. Torej, kako stvari potekajo v praksi, kaj MPF pomeni na terenu. V praksi v prioritetni regiji osrednjega sredozemlja, vsaj od izbruha begunske krize po leti 2015, MPF izvaja vrsto aktivnosti, ki duha teh sklepov sveta prevajajo v ukrepe na terenu. Gre za operacije EUNA, eh, Forment, Sofia, Triton Plus in EUBAM, to je misija eh, v Libiji. Vse to je bilo mobilizirano zato, da se ukrepi sposobnost Libije za preprečevanje in zavračanje neželjenih tokov. Več kot 100 eh, milijonov evrov je že bilo izplačenih iz skrbiškega sklada za Afriko med drugim za usposabljanje libijske obalne straže, za izboljšanje centrov za pridržanje in tudi za zaprtje južne meje države v Saharski puščavi. Poleg tega se prizadevanja Italije eh, podpirajo mm, strani Evropske unije, tako politično kot finančno. Kodeks ravnanja za nevladne organizacije je bil sprejet eh, letos poleti, mm, s tem se otežujejo aktivnosti nevladnih organizacij v sredozemlji. Gre za memorandum o razumevanju z vlado Sarađa in eh, tudi dogovor z milico Al-Ammu. Vse to naj bi okrepilo doseganje končnih ciljev Evropske unije. Kar zadeva migrante, to vrstne intervencije pomenijo, da so migranti zdaj ujeti v črni luknji trpljenja, eh, ki vključuje spolne zlorabe, mučenje in eh, dobesedno zaslužnjanje. Ta video, ki ga iz tehničnih razlogov tu ne moram pogledati mm, in vas vabim, da si ga pogledate v svojem času, kaže, kako poteka neposredno sodelovanje med Libijsko obalno stražo, italijansko mornarico in pa koordinacijskim centrom v Rimu tekom operacije eh, vračanja. Gre za misije, katerih namen je preprečiti odhod. Eh, in vse to naj bi se prikazalo kot eh, prestrezanje na povelje Italije, kajti Libija še ni razglasila reševalnega območja, nima centra za reševanje na morju, prav tako nima ustreznih sposobnosti za iskanje in reševanje. Prav tako Libijo nikakor ne moremo razumeti kot eh, varno območje za osebe, ki se znajde v tem osrednjem delu sredozemlja po konvenciji eh, SR. To poteka brez neposredne obsodbe Evropske unije ali držav članic. Ta neposredna povezava med italijanskim oblastmi in libijsko obalno stražo eh, in pa skupne intervencije, ki jih izvajo, kažejo neposredno upletenost Italije oziroma EU v aktivnosti, ki eh, migrante izpostavlja resničnemu, resnični nevarnosti zlorab po vrnitvi na libijsko ozemlje. In eh, to ni v skladu z načelom eh, ne vračanja. Imamo jasne mednarodne zaveze in pa tudi sodno prakso sodišča iz eh, Strasbura, predvsem nedavne sodbe Hirsi ter ND in NT. Ravnovesje MPF je torej dokaj mračno. Element pogojevanja orodja za demokratizacijo in odpravljanje revščine sprevrže v orodje za omejevanje migracij. Pa tako so se znani odnosi deformalizirali s temi dogovori, memorandumi o razumevanju in drugimi kupčijami, ki se sklepajo. Torej ti celoviti paketni dogovori, eh, ki jih ima Evropska unija z Libijo in tudi drugimi državami, se ognijo demokratičnemu nadzoru. In Evropska unija, ne nazadnje, nima nobenega glasu, nobenega vpliva na te sporazume. In člen 216 eh, PDEU je bil na ta način dejansko odrinjen v stran. Prav tako ni jasnih načinov nadzora nad uporabo sredstev. Ne vemo, ali se ta denar porablja za financiranje zlorab človekovih pravic, eh, ali to samo še dodatno bogati tihotapce, ki ne bi jih z MPF-om onemogočili. Potem eh, mehčanje jasnih pravnih zavez, ki jih eh, vključujejo ti dogovori, prav tako spodkopava vladavino prava, vključno z eh, kučimi načeli učinkovitih pravnih sredstev in pravnih varovalk. Dejansko so ti novi inštrumenti nezavezani tem načelom in to samo še eh, večja nevarnost eh, nekaznovanosti in eh, zlorab človekovih pravic. Moje priporočilo torej bi bilo, da se vrnemo k osnovam evropskih znanih odnosov, k načelom, ki so tudi v členu 21 pogodbe o EU predstavljeni na oddih za ustanovitev službi stanovnega delovanja. To bi omogočilo, da se vrnemo k človekovim pravicam, k univerzalnosti človekovih pravic, eh, človekovega dostojanstva, načela enakosti in solidarnosti in spoštovanje načel ustanovne listine OZN in mednarodnega prava, kar konec koncu zahteva tudi dikcija omenjene določbe. Hvala lepa za vašo pozornost. Če vas zanima ta analiza v celoti, si prosim, da oglede oba linka, ki sta tu, obe povezavi nekaj kopij, besedile pa so tudi na voljo, pa je tudi na voljo tudi v dvorani. Zahvaljujem se sekretarjatu odbora Libe. Hvala lepa. Hvala, zdaj pa gremo kar takoj na vprašanja poslancev in poslank. Dve do tri minuti največ. Ja, vsi želite besedo, tako da dve do tri minute. Najprej gospod Intfeld, izvolite. Yes, I, I very... Da, zelo kratka bom, kajti večino tega, kar sem želela povedati, sta gospa Bodo in gospa Moreno Lak že povedala. Mislim, da sta dobro opisali razmere z enim dodatkom. Vedno imamo kratek spomin, ko ljudje mislijo, da je koristno skeniti sporozum z Libijo in namenjati sredstva Libiji. To smo že storili pred desetimi leti, ko je Berlusconi s pomočjo Evropske komisije posloval z Libijo, pa to ni bilo uspešno, kakorkoli že. Vprašanje, ki se ga moramo zastaviti, predsednik, je, kako bomo izvajali smiseln nadzor. Včeraj popovdne sem bila frustrirana, danes spet. Vedno znova imamo take sestanke, vsi smo ogorčeni, osupli. Kaj pa dejansko storimo kot Evropski parlament? Mar res uporabljamo vsa naša pooblastila in sredstva za smiseln nadzor, proračunska pooblastila, pooblastila za nadzor proračuna, naprimer. Kako bomo zagotovili, da bodo države članice spoštovale pogodbe in bodo dosegle napredek, kar se tiče evropskega zelenega sistema? Namesto, da skušajo ubiti pogodbe. To je tisto, kar v bistvu počnejo. Žal mi je, da moram to povedati, ampak tako je. Vsi ti sporazumi so nekaj, kar se dogaja izven pogodb. Imamo pravne instrumente. Države članice zavračajo njihovo uporabo in iščejo poti za pobeg. Kaj bomo mi storili, predsednik? Kakšna pooblastila, sredstva imamo na razpolago in kako jih bomo uporabili, da zagotovimo, da bomo vse to ustrezno uredili in da bomo to vrnili v okvir pogodb. Hvala lepa, Barbara Spinelli, prosim. Hvala vsem govornikom, še posebej Violeti Moreno Laks in predstavnici Karitasa, ki sta nam v svojih prispevkih postregli z veliko informacijami. Sama bi spregovorila o tem, kaj je lahko uspešna zonanja politika v skladu s tem, kar je dejal predstavnik službe za zonanje delovanje, gospod Gabriči. Torej, meni se zdi, da so politike eh, vračanja, kajti sosedska politika se bolj ali manj spremenja zdaj v politiko prisilnega vračanja. Če so te politike napačne, je vseeno, ali so to bilateralni ali skupnostni dogovori, v vsakem primeru so napačni. In zakaj pravim, da gre za napako? Zato, ker gre za politike, ki so izredno neokolonialne po naravi. Gre pa za odločitev, da se ljudi blokira tam, kjer so, če tudi je cena za to smrt. No in zato je en stavek, ki ste ga izrekli, gospod Gabriči, namreč ti, te populacije morajo, morajo odrasti. Kaj to pomeni? Da so zdaj otroci? Ne, to je neokolonialni pristop. No in zato zdaj prehajam k odnosu med EU in uh, evropsko znanje politiko in mednarodnimi organizacijami kot OZN, Konvencija o človekovih pravicah. Evropa, Evropska unija je bila upozorjena strani mednarodnih eh, organizacij, kar zadeva sporazum z Libijo od decembra lani. Ves čas redno, sistematično ta opozorila ignoriramo in izvajamo politiko, ki je v neskladju z zahtevami mednarodnih organizacij. Del, sporozuma, eh, del eh, proračuna za razvoj smo namenili vračanju, preprečevanju odhoda, skratka, da ljudje ostanejo v zaporih v Afriki. Italija to ve in to je točno ta politika, ki jo je v Afriki izvajala tudi fašistična Italija, ko je popolnoma ignorirala to, kar je zahtevala Liga narodov. Hvala. Valero, Bodo Valero, prosim. Hvala lepa. Veliko vprašanj sem imela za gospoda Gabričija, vendar pa druga dva govornika sta, drugi dve govornici sta o tem že spregovorili. Menim, da je naša težava v tem, da države članice ne sprejemajo beguncev. Nihče ne sprejema beguncev. To je težava. V Jordaniji je 20 odstotkov beguncev, v Libanonu še več, ker imajo tudi palestince. V Evropi je delež veliko nižji. To je tista velika težava, s katero se soočamo. Mi smo solidarnostni. Ne med sabo, ne do ljudi, ki prihajajo k nam. Govorili ste o celovitem prikrojenem pristopu in rešitvah. Vendar pa, če si ogledamo ta celovit pristop iskanja rešitev, je to popolnoma drugačno od lepih besed komisije. Včasih to dobimo, v realnosti pa potem vidimo vse, o čemer sta govorili govornici, da želimo stvoriti vse, da bi ljudi odvrnili od prihoda k nam. Glavno vprašanje so zakonite poti prihoda v Evropo. Gospa Bodo je govorila o zakonitih poteh. In to tako za tiste, ki prihajajo z vojnih območij, kot tudi za tiste, ki prihajajo kot ekonomski imigranti. Sedaj delamo na direktivi o modrih karticah, vendar pa to je samo za visoko usposobljene delavce. Torej vidimo veliko ljudi, ki prihajajo, potem so ti pomembni za tiste države zaradi nakazil v svojo državo, vendar pa niso visoko usposobljeni delavci. Potrebujemo torej zakonite poti za vse vrste migrantov in biti moramo bolj solidarni tudi drug z drugim. Hvala lepa. Thank you. And Marie-Christine Vergia, please. Hvala lepa, gospa Veržija. Hvala, gospod predsedujoči hvala lepa tudi vsem govornikom in govornicam. Veliko je že bilo povedanega. Sama bi se dotaknila nečesa, s čimer se popolnoma strinjam in mislim, da moramo biti vsi previdni, ko govorimo o tej tematiki. Namreč, dejali ste, gospa, da ima vse skupaj neke vrste negativen predznak. To je res. Potrebujemo boljše poznavanje številk, holističen pristop, se to se strinjam, bolje je treba poznati tudi realnost vseh, podarjam vseh oblik migracije v smer EU in prenehati moramo z osredotočenjem se zgolj na nezakonite migracije in v tem kontekstu govoriti o migracijah. Kajti dokler bomo imeli to prizmo, skozi katero bomo gledali, mislim, da bomo zelo napačno govorili o teh pojavih. Kaj so te migracije, o katerih danes govorimo? Nezakonite migracije, migracije iz eh, smeri držav v razvoju, migracije iz eh, držav, iz katerih ni ali je zelo malo uh, zakonitih poti. To pa ne pomeni, da imamo tudi uh, regularno zakonito migracijo v smeri EU. Zelo veliko je je in to, ta globalni pogled moramo imeti. Globalna uh, agenda za migracije je z vidika rezultatov porazna. Zakaj? Leta 2015 so bile štiri možnosti, kot ste povedali na začetku. Ko pogledamo, kako se stvari odvijajo, se odvijajo le po represivni plati, ko gre za nadzor na mejah, ko gre za vprašanje vračanja. Zdaj tudi sama karikaturiram nekoliko, ampak eh, nekako v odziv tega, kar ste povedali vi. Ja, nekaj napredka je, ampak ravnovesja ni. Ravnovesja resnično ni. In eh, menim resnično, da dokler tega ravnovesja ne bo, bomo še naprej omogočali tihotapcem, da nadaljujejo z delom in da iščejo nove poti. Včeraj sem brala članek v francoskem tisku, ki govori o tem, da se zdaj prodajajo mesta na jahtah in jadrnicah iz Turčije v Italijo po 6000 evrov na osebo. 6000 evrov na osebo druga pot je iz Alžirije eh, v Sardinijo, da ne govorimo o drugih poteh preko eh, puščave in ko nam bo vse skupaj eksplodiralo v obraz, kaj bomo takrat rekli? Ko poslušamo vse več poročil, da je več mrtvih v Zahari, kot jih je bilo v sredozemlju, kako se bomo odzvali? Kaj bomo rekli? Bomo politike selili še bolj proti, eh, proti jugu in jih izvajali tam? Zdaj pa še nekaj konkretnih vprašanj. Resnično bi rada slišali kaj, slišala kaj več glede Libije in politike do Libije. Sama sem bila v uh, Tuniziji z našim predsednikom septembra in uh, tam zadeve ne funkcionirajo. Seveda so nam to povedali z lepimi besedami, ampak jasno je, da stvari ne funkcionirajo. Pa tako me zanima, kako naj bi te politike odrasle, kako naj te politike resnično postanejo part, resnična partnerstva, kako se lahko resnično odzovejo na zahteve. Eh, prebivalstva in kako imamo lahko evropske politike v tem okviru, ki se odzivajo na zahteve prebivalstva, dokler naše države članice še naprej izvajo privilegirana partnerstva eh, za to, da omogočajo eh, določene diktature. Sploh pogledamo, kaj se je zgodilo v Gabonu. Edina alternativa je dejansko to, kar ste dejali, namreč se vzpostavijo resnične politike za mobilnost in tu je odgovornost Evropske unije v okviru priprave globalnega eh, sporazuma, ki se zdaj pripravlja, da torej razvijemo resnično pravico do mobilnosti, sicer bomo še vedno v situaciji, kjer ima le tretjina svetovnega prebivalstva pravico do mobilnosti. Člen ena univerzalne deklaracije človekovih eh, pravicah ima jasno vsebino. Vsak človek na tem svetu ima pravico do mobilnosti in to mora seveda spoštovati tudi EU, če želi biti skladna s svojimi vrednotami. Hvala lepa. In na koncu še Eli Schlein. Še kdo? Se opravičujem. Prav, bomo dopisali. Seznam ni bil popoln. Malin, vi ste bili pred Eli Schlein. Malin Björk, potem pa Eli Schlein. Eh, Hvala lepa. Hvala lepa našim gostom. Moram reči, da sta predstavnici Karitasa in Univerze v Londonu imeli jasno predstavitev. In to je to, kar slišimo tudi iz drugih virov. Ta ideja partnerstva pravzaprav izkrivlja to besedo prek tega, kar bi si želeli videti. Sedaj imamo nekaj, kar lahko nekateri imenujejo partnerstvo, pa to ni. Ko torej interne interese EU damo v spredje solidarnosti in ko se o tem pogajamo na zelo ozek način, ko govorimo o migraciji in zastojitvi migracijskih tokov v zelo oskem pomenu besede, potem smo na zelo tankem ledu. Tudi formulacije, ki smo jih slišali strani EAS, so šokantne. Šokantno je, ko slišimo, da bi naj afriške vlade dozorele. In na to smo slišali odzive. Če govorimo o neokolonializmu najprej, to je zame neokolonialni jezik. Enkrat smo že potegnili meje v Afriki. Tega si ne želimo spet početi. Imeti moramo prostor za razmišljek o sami sebi, pogled v zgodovino in delati na pravem partnerstvu. Kaj storiti? Mislim, da se moramo vrniti na vprašanje človekovih pravic in pravne države, tudi kar se naših odnosov s temi državami tiče. In jasno je, da tega danes ne počnemo. To, kar je dala gospod Intfeld, kaj lahko storimo, kakšna so naša sredstva, imamo proračunska pooblastila. Bomo videli, ali lahko to uveljavimo. Mislim, da bi morali premisliti tudi o tem, da bi ustavili financiranje skrbniškega sklada EU Afrika. Prav tako pa se moramo soočiti tudi s povečano militarizacijo. To je tudi del naših sporozumov s tretjimi državami. Mislim, da torej imamo dnevni red za parlament in to moramo po današnji predstavitvi tudi zelo resno spremljati. Hvala lepa, sedaj pa je rešljanje. Hvala lepa, hvala lepa za vaše prispevke. Slišam se z veliko zadevami, ki ste jih navedli, gospa Moreno Laks in gospa Bodo. Hvala lepa, da ste nas spomnili, da je 86 odstotkov razseljenih ljudi po svetu v državah razvoju. Mi gostijo državo razvoju. Prav tako je potrebno jasno spregovoriti o italijanski odgovornosti, glede tega, kar se dogaja. 6. novembra je pet migrantov umrlo, tudi štiriletni deček, medtem ko je libijska obalna straža preprečevala eh, reševalno akcijo Sea-Watchu. Včeraj so tudi še druge ladje poskušale posredovati in rešiti ljudi v morju, vendar pa je trajalo štiri ure za to, da je Libijska obalna straža posredovala. Kar se okvira migracij tiče, v skladu s tem, kar ste dejali, je parlament postavljen popolnoma na stranski tir. politike komisije in sveta gredo v smeri eksternalizacije zunanjih meja. To vidimo v sporazumu s Turčjo, Libijo, in v partnerskem, partnerskem okviru z afriškimi državami. Tudi tukaj je poskus, da bi ta poskus skušali vrniti z različnimi poskusi komisije, ki jih naj ne bi bilo, kar se mene tiče. Predsedujem delovni skupini za migracije v odboru za razvoj in veliko krat smo že izrekli naše pomisleke, še pa posebno glede dveh vodikov, ki sta bila že omenjena. Pogajanje glede odpravljanja meja, to je nevarno in nespremljivo. In to je proti 208. členu pogodbe, kjer je jasno zapisano, da je glavna prednostna naloga sodelovanja izkoreninjenja revščine. Ko se osredotočamo na Libijo in Niger, še prav posebno, pa vidimo, da to ne vodi v izkoreninjenje revščine. Gremo v upravljanje meja in spobujanje revščine različnih zmogljivosti. Lahko vidimo torej, da se sredstva namenjajo nadzoru na mejah in to ni pravi pristop. Tega ne smemo početi. Drugi vidik. S tem pristopom tvegamo slabše odnose z afriškimi partnerji. Bomo videli, kaj se bo zgodilo v Abidžanu sodelovanja osredotočamo samo na države, ki so na migracijski poti v Evropo, pozabljamo pa na najmanj razvite države. In potem zadnja točka, ne samo, da bo ta pristop neočinkovit, ampak lahko stvari še poslabša. Kajti, ko skušamo ostaviti manjši del migracije iz Afrike, ki je večinoma intraregionalen, s tem močno plivamo tudi na afriške ekonomije, ki temeljijo na prostem pretoku. Torej, na dolgi rok veliko tvegamo. Mislim, da moramo takoj končati s tako politiko. Hvala. Gospa Zipo. Hvala lepa. Morda za razliko od nekaterih kolegov bi se rada zahvalila vsem trem govornikom. Kajti morda se ne strinjam z vsem, kar so izrekli, vendar pa vem, da so vsi trije govorniki jasno razložili, da samo osredotočanje na zapiranje naših meja in samo govor o vračanju ne bo pomagal. Kajti že stoletja se migracije dogajajo na različne načine in iz različnih razlogov. Če bomo zapirali samo naše meje ali če bomo to nalogo nalagali drugim, se bo zgodilo samo to, da bomo povišali ceno za migracije. Ne govorimo o sredstvih, ki jih plačamo tihotapcem, govorim o bolj nevarnih poteh in bolj nasilnih sredstvih, ki jih bodo tihotapci uporabljali. To mislim, da je bilo vidno v prispevkih vseh treh, morda pa ne v državah članicah. Če se bomo sredotočali samo na zapiranje meja in govor o vračanju, mi uporabljali razvojno pomoč kot ukrep za pritisk na države članice, bomo jasno izgubili spoštovanje, ki ga Evropska unija ima v tretjih državah po vsem svetu. Ne bomo več celina, ki je močna, pa tudi celina, ki spoštuje svoboščenje človekove pravice, pravice vseh državljanov, če bomo dali tiste, to samo za evropske državljane, drugim pa jih ne dovoljujemo, jih ne želimo podpirati, to nikoli ne bo delovalo. Imeti partnerstvo ni samo vprašanje denarja. Vsi tri govorniki so to izpostavili. Potrebno bo najti načine za zagotovitev zakonitih tokov vse te države, ko govorimo o spostitvi vizumov, ko govorimo o zakonitih poteh za delovne vizume. In najdam primer iz države, ki jo najbolje poznam. Presenetljivo je, da v teh razmerah nekateri potujejo na Kitajsko, da iščejo ljudi, ki bi želeli delati v Nemčiji, namesto da bi iskali podobne poti za ljudi, ki prihajajo iz Afrike. Moje prvo vprašanje je torej, kaj lahko storimo, da bi pritisnili na naše države članice, da bi se strinjale s tem in pripravile ustrezne ukrepe. Kaj lahko storimo, da bi pritisnili na države članice, namesto da sedimo križom rok in samo se pritožujemo, da je težko kaj postoriti. Če sem iskrena, predsednik, in to je osebno politična izjava, je to, kar vidim, to, kar se dogaja, vzroki, zakaj se to dogaja, zakaj ne sprejemamo ustreznih odločnih korakov za boj proti tem izzivom tam, da vse naše vlade in tu nizjem, vse naše vlade so prešipke, niso odločne, ne sprejmejo izziva, ne povedo državljanom, to je težko, ne bomo našli rešitve kratkoročno, vendar pa delamo na tem, prosim, zaupajte nam, rešitev bomo našli, že počnemo določene stvari in bomo to obvladali. Tega ne počnejo, želijo eksternalizirati to nalogo in to ne bo nikoli delovalo. Potrebujemo več Evrope, več odgovornosti tudi v službi za zonanje delovanje, pa tudi pri državah članicah. Hvala lepa. Hvala lepa. In za konec, preden dobijo besedo govorniki, še gospa Winberg. Er. Hvala lepa, predsednik. Hvala lepa tudi vsem govornikom za zelo zanimive predstavitve. Prvo, česa se spomnim, je vprašanje vračanja. To je še prav posebno pomembno za državo kot je Švedska, ki ima 80 tisoč ljudi, ki se mora vrniti. Velike težave imamo. Slišali smo že v tej dvorani, da smo proti prisilnim vračanju. Kaj pa naj storimo, če pride do razmer, ko rečemo enkrat, dvakrat, trikrat ljudem, da morajo oditi. In potem imamo švedsko zakonodajo, ki pravi, da osebe ne moramo prisiliti, da odide. Torej upam, da bomo dosegli s temi petimi državami dober sporozum o vračanju. Nekaj je potrebno storiti. Kar se tiče nakazil, strinjene trete države. Bili ste v 13 odstotkih, mislim, da je ta delež višji, saj kar se mojih izkušenj švedske tiče. Videla sem dokumentarne filme. Migrantov švedske, ki pošiljajo katere ljudi na švedsko vedno znova, zato da bi torej dobili več denarja. Pogosto so to mladi pogosto morajo dolgo čakati za obdelavo prošen, potem so nezakonito na črnem trgu, samo zato, da lahko pošiljajo denar družinam. Veliko je različnih vidikov, ki jih je potrebno spremljati. Govorimo o zakonitih poteh, veliko govorimo o zakonitih poteh v tej dvorani. Mislim pa, da mora vsaka država članica sama določiti, ali želi sprejeti kvoto ali ne. Vendar pa mislite, da se bo nezakonito predsedovanje ustavilo samo zato, ker imamo zakonito? Pomislite, kaj se bo zgodilo, če boste 6000 evrov plačali za pot prek sredozemlja. To se ne bo ustavilo samo zaradi zakonitih poti. Tudi na to je potrebno pomisliti. Tako, sedaj pa naši gostje, najprej gospod Gabriči. All, like I... Hvala lepa najprej naj povem, da se strinjam s govornicama tega, kar sem dejal. Edina manjša pripomba je, vse to je res, vendar pa potrebno je to dati v kontekst, ker so tamo, to samo delčki sestavljanke, ne pa celotna sestavljanka. Če mi dovolite, bi se zelo hitro vrnil na vrhu Tampere leta 1999. To je bil prvi evropski vrh, ki je bil posvečen pravosodju in migracijam. Po amsterdamski pogodbi je bilo to. Takrat je bilo prvič, da smo imenovali komisarja za pravosodje in migracije. To je bil Tonio Vitorini, portugalec, če se ga spomnite. Premladi ste, ne spomnim se ga. Spomnim se ga, ker sem bil eh, njegov tiskovni predstavnik in sem pisal njegove sporočila za tisk. In tu smo zapisali evropski azilni sistem, skupni evropski azilni sistem, prez katerega ne bo nič. Drugič, to mora biti strojeno solidarnostno z vsemi državami članicami, vključujoč nadzor na mejah in tako dalje in tako naprej, zato da bomo preverjali, kdo prihaja zakonito, kdo ne, begunci ali ne, v želišnih točkah, kar se tiče. Uh, dobrega počutja vseh. Pa tudi, poglejmo si prave številke. Če gremo na ulice, kakšen je odstotek tistih, ki zakonito prebivajo v Belgiji, pa so prišli po zakonitih poteh prek sredozemlja, Belgici bodo rekli 30-40 odstotkov. Veste, kakšen je ta odstotek? Teoretičen gotovo manj kot 5 odstotkov. To pomeni, da je največja težava notranjega ministra v Belgiji zaventem, ko ljudje prihajajo z nezakonitimi vizami in potem zakonitimi vizami in potem ostanejo predolgo in tako dalje. Lahko bi nadaljevali s tem še z enim elementom. To so zakonite poti. In tam pred 1999 sam sem napisal sporočilo za tisk. v Italiji so bile čudne razmere. Predlog komisije je bil podan, da uvedemo boljše na evropske ravni urejene zakonite poti. Vključujoč potrebe po delovni siri v EU. Eno od predlogov je bil, da bi skušali zagotoviti sezonske delavce, ki bi zakonito prihajali v Evropo še prav posebno je bilo to povezano z Italijo, za ljudi, ki so prihajali iz podsaharske Afrike za žetev paradižnikov, trganje paradižnikov. Predlog je bil podanstveni komisije, takrat je bil predsednik Prodi, ki je leva sredina in potem smo imeli 15 držav, 13 jih je bilo levih, samo dve ne, takrat smo se o tem dogovorili. In potem trenutek, ko morajo to uveljaviti, se je vlada spremenila v Italiji, postaje prišel je Berlusconi. Da pa potem je opozicija izničila ta predlog, samo zato, da bi dejali, da je Berlusconi uničil ta predlog. In takrat so prihajali, naprimer, iz Senegala za 3-4 mesece in so dobili več denarja, kot ga potrebujejo kot so ga dobili v Senegalu celo leto in so lahko potem preživeli celo leto, celotno družino. Seveda karikiram, vendar pa želim poslati to prvo sporočilo. Že skoraj 20 let delujem na tem področju in lahko rečem, da se strinjam z vami, glede pripomb, vendar pa težava je, da so institucije že predlagale predsej predlogov, vendar pa potem ni prevzemanja odgovornosti strani držav članic. To lahko razumete tudi zato, ker lahko zaradi migracij zmagate ali izgubite na volitvah. Torej, sem nekdo, ki želi samo pošteno povedati, kaj se dogaja. Nisem zlobnež. Želim torej predlog komisije dati na mize držav članic in zahtevati prevzemanje več odgovornosti. In potem nekdo je vprašal, kaj lahko storimo kot evropski parlamentarci, well, kot, torej kot poslanci in poslanke Evropskega parlamenta, lahko kaj storite, vem, da pa ste tudi državljani svojih držav. Torej vaše stranke v vaših državah lahko nacionalno pritisnejo v nacionalnih parlamentih na to, da bodo vlade, ko bodo prišle v Bruselj, podprle, če in ko bodo institucije podale kakšen inteligenten predlog. Druga pripomba. Ko sem dejal celovita pristna zunanja politika, sem začel s tem, da se osredotočamo samo na vračanje, migracijo, migracijo, vračanje. Moj prvi stavek je bil na začetku, da je moje sporočilo, da ni druge poti obravnave migracijskih vprašanj mobilnost ljudi brez resne zonalne politike EU. Poleg migracij strinjam se z vami in z vami, ko pravite, da je v evropskem dokumentu, ki ste ga prebrali, formulacija, da je to predvsem zavračanje. Da, to so dodale države članice in ministri za notranje zadeve. Če pa preberete vas dokument, boste nekje druge našli tudi stojišče Mogherini, da vse to ker se države članice želite ukrepati, vendar pa morate to umestiti v dvostranske politične odnose. Kaj pravim? Ko si pogledamo predlog institucij, moramo na to vedno gledati skozi prizmo tega, da so konec koncev države članice tiste, ki se strinjajo ali ne. In to, kar predlagajo institucije, mora biti podprto strani držav članic. Če samo kritiziramo to, je to dobro, se strinjam z vami, ampak potrebno je najti poti iti še dlje. Ta pripomba, da morajo migracije biti umeščene v celovito zunanjo politiko, Tukaj bi mimo grede povedal tole, konkreten primer. Dejal bi, da smo zabudili vlak po 11. septembru. To je bilo 2003. Kriza patera med Španijo in Marokom. Vsi se spominjate tega? To je bilo na naslovnicah časopisov, ljudje so umirali na obalah. V tistem trenutku Španija dvostransko težave z Marokom ni zmogla rešiti in prosila je druge države članice, da dajo mandat evropskim institucijam za pogajanje o sporozumu o vračanju z Marokom. To je znani pristop glede imigracij, glede vračanja meja. Varnostno vprašanje torej. Začeli smo se pogajati z Maročani. Šli smo tja in prva stvar, ki so jo Maročani dejali, je, da to ni njihova težava. To je vaša težava. In z nakazili iz Evrope dobivamo več denarja, kot eh, je razvojna pomoč, ki jo namenjate nam. Prav tako pa so dejali, če resnično si želite partnerstva, želite sodelovati, poskušajmo to storiti. Kaj so predlagali? Najprej. Prosim, naj ne bo to na naslovnicah časopisov, ker smo interno v čutljivih, delikatnih razmerah, tudi kar se Afrike tiče. Neodvisno od Evrope so dejali tudi, neodvisno od migracij. Mi v Maroku potrebujemo, takrat so potrebovali, na zahtevo kralja, pospešite reform, reforma modovane, status žensk, reforma izobraževalnega sektorja, reforma turizma, prometa, energije in tako dalje. Tri leta smo se pogajali z Maročani, z vsemi službami komisije, vse smo si ogledali. Kakšen je bil maroški model razvoja, ki so ga predstavljali, ki bi naj stabiliziral državo. In kaj bi EU lahko prispevala kot dodano vrednost? Ne na ravni držav članic dvostranskih odnosov. In meni smo svežen. Sporazum o prtem nebo, Ryanair, German Wings, kdorkoli že, nizkocenovniki, bi lahko leteli v Maroko. Povečali naložbo v turizem, zagnali turizem in tako dalje. V tem svežnju smo imeli sporozum o kmetijstvu, ribolovu. Veliko je bilo stvari, ki so zonanja dimenzija skupnostnih politik. Sporozum o potem nebu je skupnostna politika. Če imate politiko države, potem to date na evropsko raven, je to torej skupnostna politika. To je vredno veliko denarja, to so dobri posli, to pomeni pridobitev za obe strani, pomeni naložbe v starem delovnem mestu v teh državah. In nobena država članica sama tega ne zmore, ker je to evropski instrument, tako kot tudi izvozne kvote za paradižnik in tako dalje. Na kratko. Zelo dolgo smo pripravljali ta celovit evropski svežen in to ni bilo samo smeri migracij. Začeli smo s tem, da bi imeli sporozum o ponovnem vračanju samo zaradi tega, kar se je dogajalo med Španijo in Marokom. To priložnost pa smo potem spremenili, ta mandat 28-terice na institucionalni ravni za pravo partnerstvo, kar je zunanja politika, kar je poraba zunanjih vidikov zunanje politike. To je bilo torej prvič, da smo imeli možnost in smo predlagali državam članicam de facto, da ustvarjajo zunanjo politiko na evropski ravni. Kaj se je zgodilo? Ne bom šel v podrobnosti, če bi to storil, bi me jutri zjutraj odpustili, ampak de facto se je zgodilo tole. Maročani in Španci so speli dosegli dvostranski sporozum med sabo. Maroko je dejal, bomo počistili vse za vas, pa tere ne bo več. Vi pa boste odprl stili svežen, ki je bil blokiran v Bruslju, sporozum o odprtem nebu in tako dalje. In prosili so za deblokado ribolovnega sporozuma zaradi različnih razlogov, zaradi španskih čonov, ki lovijo v Maroko. Po tem, ko smo to sprostili, sem po treh minutah imel Ryanair German Wings v moji pisarni, ki se dali. Nismo nič bolj neumni kot eh, ribiči v Španiji in so želeli sporozum in drugi so želeli sporozum in potem smo kanibilizirali to, kar, so, kar smo želeli. E, podjedli smo pravo dodano vrednost na evropski ravni. Pa, z... pa ne zato, ker je bil zapatero zlobnež. Je bil pod notranjim pritiskom, ker je moral to hitro urediti in to je storil. Sprašujem pa vas ali ni bila 27-terica tista, ki je bila res odgovorna. Če bi pred 15 leti imeli Evropski sporozum o vračanju z Marokom o zameno za partnerstvo, ki povezuje socialno-ekonomski model Maroka z Evropskim skupnim trgom in tako dalje, ma ne bi to bilo bolje storiti takrat kot danes in odgovor je verjetno da. In zato sem uvodoma dejal, da je že tretjič zamujamo vlak. Skušamo ga ujeti, pa ne spodkopati vsega, kar želimo doseči na evropski ravni. Vsaka država članica sama tega doseči ne more. Potrebujemo celoten svežen, ne samo o posameznih zadevah, zakonitih migracijah in tako dalje. Hvala lepa, hvala lepa, pravi gospod predsednik. Sedaj pa gospa Bodo, prosim. Say, but, um... Hvala lepa, nimam več veliko dodati, bi se pa vrnila k vprašanju o vračanju. Kot ste upravičeno rekli, tudi če želimo povečati število vrnitev, ne pravim, da bi se ta vračanja morala nujno zgoditi v določenih primerjih, ja, ampak tudi če želimo doseči ta cilj, tega ne bomo dosegli tako, da bomo imeli kratkoročne in kratkovidne sporazume zgolj za dosego tega cilja. Potrebujemo nekaj bolj konkretnega, kar lahko damo na mizo, da ne bomo obravnavali zgolj migracijske agende. Tudi države članice, ki želijo državljanom pokazati, da se število vrnitev povečuje, mora ostati dovolj odprtih glav tudi glede drugih možnosti, kako zaustaviti migracije. Ne vem, lahko bi državam dali par milijonov razvojne pomoči, zato da bi države sprejele svoje državljane nazaj. Glede nezakonitih migracij, v številnih državah članicah se je pojavilo veliko hinavščine. Številne države na jugu Evrope so odvisne od migracijske delovne sile, ki jo pogosto izkoriščajo v grozljivih pogojih. Mislim, da bi morali tudi to obravnavati. Če želimo rešiti vprašanje nezakonitih migracij, moramo poseči tudi v te sektorje, če želimo izpasti resno. Še zadnja pripomba, popolnoma se strinjam s tem, da države članice premalo ukrepajo same. Je pa tudi res, da služba za zonanje delovanje in komisija pogosto podajata predloge, ki nastanejo zaradi pritiska držav članic, tudi na svetih PNZ bi morali spremeniti način delovanja. Več pristojnosti bi morale imeti institucije, ne pa migracijski ministri. Tako bi lahko zauzeli bolj celovit pristop. Hvala lepa. Gospa Moreno, še par pripomp bi imela, preden zaključimo ta panel. Spraševali ste nas, kaj je opredeljeno kot uspeh z vidika zunanje politike. Naj vas spomnim, da je zmanjšanje količine neželenih tokov nekaj, česar ne bi smeli obravnavati kot ključni kazalnik. Namreč to se ne omenja nikjer v pogodbi člena 2 in 21 pogodbe o delovanju Evropske unije sta pomembna. Osredotočiti se moramo na kakovost migracij. To pa moramo ustrezno spremljati in upravljati skladno z našimi temeljnimi načeli. Kar zadeva odziv službe za zonanje delovanje in to, kar je povedal gospod Gabriči. Sicer razumem vaš položaj in tudi vaše stališče, Vem, da zunanje odnose zaznamujejo države članice v svetu. One jih opredeljujejo te zunanje odnose, ampak izogniti se moramo tej logiki, da zunanji odnosi odražajo izključno meddržavne povezave, ker s tem utišamo pravzaprav glas migrantov. Glede na trenutno mednarodno pravo, so migranti subjekti in ne objekti. Imajo pravice, lahko zapustijo svojo državo, če želijo, lahko gredo čez mejo, naprimer prosilci za azil ali kdorkoli drugi. Potem je tu še načelo nevračanja. Na podlagi vsega tega izhaja, da lahko vsak, ki se mu godi slabo, pobegne iz takšnega položaja. To velja za vse tisti, ki imajo težave doma zaradi takšnih ali drugačnih razlogov, lahko, kadar prosijo za mednarodno zaščito, zaprosijo tudi za azil. O tem govori člen 18 Evropske listine. Služba za zunanje delovanje tega ne more spreminjati, vsaj ne sama. Tako da, kaj lahko stori Evropski parlament? Vi sicer lahko zadržite financiranje, to je ena možnost, druga možnost je, da nadzirate delovanje držav članic, pa tudi komisije ter agencij, med drugim Frontexa. To bi bilo zelo pomembno. Izkoristite svoje sozakonodajalske pristojnosti, ponovno vključite temeljne pravice in svoboščine, še posebej zdaj, ko se pripravlja tretji svežen skupne azilne politike, zlasti v odnosu do novih instrumentov za upravljanje meja, naprimer nov vizumski zakonik, sodi sem. Države pa pozivam, da storijo več, da prevzamejo vodilno vlogo, ko jo ne želijo prevzeti ostale institucije. Migracijsko politiko še vedno razumemo bolj kot trenutno krizo, kot nekaj, na kar se moramo odzvati, zato da zaščitimo svoje interese, ampak to se mora spremeniti. Tudi kazanje s prstom je dobra taktika, enako velja za osveščanje. Obiščite ne samo partnerske države, temveč tudi posamezne države članice, pa tudi to območje med temi akteri, se pravi območje sredozemlja. Obiščite agencije podpirajte vsa strateška prizadevanja za reševanje sporov. 4. novembra 2017 je bila sprožena tožba z Opritalijo zaradi zlorabe skrbniškega sklada za Afriko. Skrbno spremljajte, kaj se dogaja na tem področju, to bi bilo zelo zaželjeno. Vzpostavite tudi mehanizem za stalno spremljanje, ki vam bo omogoči vsem strankam, da nadzirate, kaj počnejo države članice. Pritisnite tudi na komisijo, da bo sprožila postopke zaradi kršitve. Nedavno je parlament tudi zastavil komisiji vprašanje za ustni odgovor v zvezi z APM oziroma novico, ki jo je objavil AP, kako sodelujejo komisija Italija in Libija, ko gre za upravljanje pomoči. Ta primer je pokazal, da ni zagotovljeno nepristransko spremljanje porabe evropskega denarja. Mislim, da bi morali biti bolj pritisniti na Evropsko komisijo, na vse zadnje varuhinja pogodb in mora tudi uporabiti svoje pravice. Kako lahko zakonite poti priseljevanja prekinajo nezakonito priseljevanje? Švedska kolegica je govorila o tem. Sprejemanje ni nekaj, o čemer bi države članice same odločale. Že leta 1987 je sodišče za človekove pravice naložilo, da morajo države članice pri reševanju vprašanja sprejema posameznikov spoštovati mednarodno pravo in tudi načelo nevračanja. Drugi člen pogodbe o Evropski uniji je treba spoštovati. Ta nalaga, da mora Evropska unija skupaj z državami članicami pri izvajanju zakonodaje spoštovati tudi Evropsko listino o temeljnih pravicah. Obrati je treba pristop, ki temelji na človekovih pravicah, se pravi, da moramo korenito spremeniti usmeritev tako glede izvajanja MPF-a, kot tudi glede tega, kako vodimo zunanje politične odnose. Hvala. Okay, thank, thank to, to, uh... Hvala lepa vsem. Nažalost smo že močno presegli časovni okvir za ta panel? Ja, lahko vam dam še enkrat besedo, ampak saj ste imeli 17 minut na voljo za to, da bi se odzvali na te kritične pripombe glede tega, da smo zelo pokroviteljski do afriških držav. V parih besedah, v narekovajih sem prej o tem govoril. Veleposlanik pomembne afriške države je na vrhu v Valeti ostalim afriškim državam dejal v narekovajih, da se moramo sami odločiti o tem, kaj bomo postali, ko bomo odrasli, ne glede na to, kaj pravi Evropska unija. Skratka, tretje države morajo same razmišljati o tem, kakšen je njihov model za razvoj. Eden od afriških veleposlanikov je rekel, da če želijo postati odrasli, potem se morajo sami odločiti o tem, kako se bodo tega lotili. Vse je bilo izrečeno v narekovajih, tako da nisem nek neokolonialist. Ja, komunikacija je vse. To je bil verjeten eden od najboljših svetov za pravosodje in notranje zadeve. Ne želim podcenjevati drugih komisarjev, ampak eh, tega stavka nikoli ne bi uporabili. Takrat so ga, tako da je to neke vrste neokolonializem. Mislim, da je bil ta panel zelo odkrit, zelo odprt. Vidva z gospod Moreno Laks sta odgovorila tudi na nekatera vprašanja gospe Intveld glede prerogativov Evropskega parlamenta. Evropski parlament ima pravico, da izvaja nadzor, ne morejo nas potisniti ob stran ali nas zaubiti. Izpostavljamo težave v odnosu do držav članic, na vse zadnje imamo vlogo nadzornika. Tudi službo za zonanje delovanje in komisijo redno vabimo na naše seje iz teh razlogov. Odbor Libe želimo čim bolj vključiti v delovanje na tem področju. Mi se seveda trudimo obraniti svoje prednostne pravice in to bomo še naprej počeli, tudi ko gre za izvajanje nadzora, kjer nas skušajo potisniti obrob. Zdaj pa moramo prejiti na drugi panel. Vseeno sem želel to dodati, ker gre za pomembna vprašanja in ste jih izpostavili povsem upravičeno. Zdaj pa prehajamo na drug panel, kjer bo govora o partnerstvih, o mobilnosti. Uh, Hvala lepa še enkrat vsem trem gostom. Zdaj pa se bodo panelisti zamenjali. Naj jih predstavim med tem, ko čakam, da se mi pridružijo. Zdaj bomo govorili o partnerstvih o mobilnosti. Gre za instrument za dialog in sodelovanje s partnerskimi državami. Naslednji govorniki so z nami. Najprej Ekscelenca gospod Tahar Šerif, veleposlanik Tunizije v Bruslju. Kolegi se mi bodo počasi pridružili za predsedniško mizo. Se opravičujem, ker nekoliko zamujamo z drugim panelom. če je veleposlanik pripravljen, bi kar začeli z veleposlanikom Republike Tunizije, gospodom Šerifom. Kolegica Veržja je že omenila, da smo nedavno opravili misijo v Tuniziji na meji z Libijo. Zadeve so potekale izjemno odprto in odkrito. Ta misija je bila pomembna, zato ker nas je zanimalo, pod kakšnim pritiskom je Tunizija, zanimalo nas je tudi, kakšne odnose ima z Libijo. Obisk te delegacije je razkril marsikaj, obiskali smo tudi libijsko obalno stražo. Opravili smo kar nekaj pomembnih pogovorov, zato je pomembno, da danes prisluhnimo tudi vašemu mnenju. Zelo nas zanima, kaj boste povedali o tej pomembni tematiki, torej o partnerstvih, o mobilnosti. Hvala lepa, lep pozdrav vsem. Veselje mi je, da sem danes lahko z vami, tako kot običajno. Nekoliko smo dolžni govoriti o teh mobilnostnih partnerstvih, o tem, kako lahko poenostavimo vizumske postopke. Leta 2014 smo podpisali izjavo o partnerstvih, o mobilnosti. Gre za skupno izjavo, ki pa ni zavezujoča. Zdaj poteka drugi krok pogajanj v zvezi s temi partnerstvi. In če bi današnja seja potekala jutri, bi vam lahko posredoval še veliko več informacij. Kakorkoli že kako Tunizija gleda na ta partnerstva. Ta partnerstva nam lahko pomagajo pri socialnem, kulturnem, gospodarskem razvoju, lahko okrepimo tudi sodelovanje med eh, obema deloma sredozemlja. Trenutno skušamo razširiti tudi poglobljeni eh, sporazum o prosti trgovini med Libijo in Tunizijo. Ta partners, to partnerstvo za mobilnost v povezavi s tem eh, sporazumom prinaša veliko možnosti, vseeno pa zbuja kar nekaj pomislekov. Evropa je vendarle mastodont, ima skoraj da 600 milijonov prebivalcev, Tunizija jih ima 11 milijonov. Na večjih področjih, v večjih sektorjih bo potekalo to sodelovanje med drugim na področju kmetijstva in storitev. Veliko pomislekov in skrbi se poraja predvsem na področju kmetijstva. Običajno gre pri nas za manjše kmete, običajno gre za družinske majhne kmetije, ki obdelujejo kakšen hektar zemlje. Sprašujemo se, kako bomo pri nas uspeli sprejeti vse te evropske kmetije proizvode. Težave imamo tudi na področju storitvenega sektorja. Ne vem, odvetniška pisarna v Evropi ponovadi zaposluje nekje 100 oseb, pri nas eno osebo. Vi lahko greste v Tunizijo z osebno izkaznico, pri nas morajo posamezniki zaprositi za vizum. Skratka, zadeve bomo morali voditi usporedno vse te postopke. Po eni strani odpiramo trg, po drugi strani pa blokirate ljudi. Mislim, da je tu največja težava. Enako velja tudi za študente. Ravno kar ste govorili o zaventemu, veliko krat smo priča temu, da osebe, ki pridajo z vizumi v Evropi, pošljajo nazaj, vračajo jih. Včasih je šlo bolj za vprašanje dostojanstva, ne, ni šlo toliko za vprašanje svobode. Ampak že sedem let ali več, naprimer, ljudje čakajo, pa nimajo ustreznih virov, nimajo službe, nimajo dela, tako da ljudje razmišljajo o tem, kako je bilo pred revolucijo. Pravijo, da je bilo takrat bolje, zato ker je bila takrat stopnja rasti 5-6 odstotkov vsako leto, zdaj je rast komaj da eno odstotna. Z eno odstotno rastjo pa lahko ustvarimo nekje 12 tisoč delovnih mest na leto. Stopnja brezposobnosti v Tuniziji je nekje 15 odstotna, 650 tisoč brezposobnih imamo od tega jih ima skoraj da polovica visokošolsko diplomo ali univerzitetno diplomo. Ogromno ljudi beži v Italijo. Mladi so obupani, imajo zgolj dve možnosti. Lahko se vržejo v morje, lahko pa se gredo boriti na strani Daesha. Tu se potem poraja tveganje, zato potrebujemo veliko pomoči. Spremljati je treba zadeve v Tuniziji, še posebej zaradi tega, ker ta gospodarski stroj še ne deluje dovolj dobro, nekako je zapacanjenje obtičal na mestu že od leta 2011. Glede mobilnosti, to partnerstvo naj bi odgovorilo tudi na vse te pomisleke in na te upe. Kako lahko zagotovimo razvoj v državi, še posebej v tistih regijah, ki so v manj ugodnem položaju in kjer se je vršila revolucija. Proces sam po sebi je sicer napredoval, ampak na gospodarskem področju potrebujemo še veliko podpore in pomoči. Kar zadeva vizume, Tunizija bo skušala čim bolj razširiti kategorijo oseb, ki so upravičene do tega. Želimo skrajšati postopke, želimo poenotiti obrazce pri vizumih. Tunizija je zavrnila v kontekstu sporazuma o vračanju sprejem državljanov iz tretjih držav, tudi zaradi tega, ker niso imeli evropskega lese paseja. Skratka, od leta 2011 imamo dober dogovor za Italijo, veliko je bilo prostovoljnega vračanja. Italija nudi veliko pomoči Tuniziji, zato da lahko nabavimo opremo in ostalo, kar je bilo uničeno med revolucijo. V Tuniziji smo si tudi močno prizadevali za to, da bi zagotovili večjo varnost. Zadeve niso enostavne z namestnikom generalnega direktorja v generalnem direktoratu Home. Sem se sestal nedavno in prvič mi je rekel, da je pripravljen financirati tudi nakup opreme v Tuniziji, ampak od takrat se ni zgodilo nič. Prvič je bilo izrečeno nekaj takšnega, prvič se je pojavila takšna ideja. Upam, da bo tudi Tunizija hitro podala svoj odgovor. Tudi to je, da je Tunizija. Tunizija si prizadeva za to, da bi se borila proti pojavu nezakonitih migracij. Nam bi bilo ljubše, če bi poenostavili vizumske postopke. Prej vizumov nismo potrebovali, naprimer v 80-ih letih. Pa Tunizicev ni bilo bistveno več v Evropi. Če pa je kdo želel odpotovati za en teden v Evropo, res ne vemo, če je problem. Hvala lepa. Okay, Najlepša hvala. V parlamentu smo že obravnavali ta vprašanja, tudi gospa Veržja je zelo dobro poudarila, kaj se dogaja v okviru parlamenta, ko gre za mobilnostna partnerstva, ko gre za poenostavitev vizumskih režimov. Zdaj pa gospa Gracela Rica, uradnica na področju mednarodnih odnosov v generalnem direktoratu HOM. Eh. Najlepša hvala. Hvala lepa tudi tunizijskemu veleposlaniku Šerifu za to dobro predstavitev. V imenu generalnega direktorata HOME bi vam rada na kratko predstavila ta partnerstva o mobilnosti. Se bomo na hitro skupaj sprehodili skozi. Zaradi jasnosti pa bi rada povdarila, da to konkretno vprašanje ni povezano z vizumskimi vprašanji in s tistimi vprašanji, ki ste jih obravnavali v prvem panelu, torej z migracijskimi partnerstvi. Mi imamo globalni pristop do migracij in mobilnosti 2010 in 2011 smo to predstavili. V okviru tega pristopa smo opredelili tudi štiri stebre, znotraj katerih bi morali razvijati dialog o migracijah z vsemi tretjimi državami. Gre za zakonite migracije, gre za preprečevanje in zmanjševanje nezakonitih migracij. Obravnavati želimo tudi vprašanje zaščite in azila ter poskrbeti za to, da bo razvojna pomoč imela čim večji učinek. Leta 2016 smo pripravili partnerski okvir, ki je tudi obravnaval vprašanje, na kakšen način naj obravnavamo migracije, ne da bi se osredotočili izključno na migracije, temveč na razvoj in trgovino. V okviru prejšnje predstavitve ste slišali več o tem. Globalni pristop o migracijah in mobilnosti smo sprejeli v trenutku, ko smo imeli v mislih dva instrumenta. Partnerstvo o mobilnosti ter skupna agenda o migracijah in mobilnosti. Kakšne so razlike med tema dvema instrumentoma? Partnerstvo za mobilnost podpišajo komisija in države članice. Ta instrument se bolj osredotoča na odgovornost, skupni pristop k migracijam in mobilnosti pa podpiše komisija v imenu vseh držav članic. Tu gre bolj za neke vrste koncept. Etiopija, Indija in uh, Nigerija. Uh, z Etiopijo, Indijo in Nigerijo smo to podpisali, z Brazilijo se trenutno še pogovarjamo. Naj se osredotočim na partnerstvo mobilnosti. Če gremo lahko na prejšnjo prosovnico, da pokažem samo časovnico. Partnerstvo mobilnosti smo začeli podpisovati leta 2008. Prihodne leto bomo organizirali dogodek, na katerem bomo ocenili dosedanje rezultate in se pogovorili o tem, kako naprej. Leta 2008 smo podpisali to partnerstvo z Moldovo in Zelenorskimi otoki. Vse skupaj smo podpisali ta partnerstva z devetimi državami, večinoma smo se osredotočali na vzhod. Leta 2013 smo podpisali to partnerstvo z Marokom in Azerbajdžanom, leta 2014 z Jordanijo in Tunizijo, v lanskem letu pa smo podpisali to partnerstvo z Belorusijo. Katere so ključne značilnosti, lahko gremo na naslednjo prosvojnico, torej katere so ključne značilnosti teh partnerstv? Opredeljujejo splošni okvir za dvostransko sodelovanje na področju migracij in mobilnosti. In sicer mi to imenujemo holističen pristop. Imenujemo ga holističen pristop tudi zato, ker se lotevamo ključnih razlogov, zakaj prihaja do migracij. Ta partnerstva niso pravno zavezujoča, sprejmejo se preko skupnih političnih izjav, so prilagojeno vsaki državi. Če si pogledate sporazum o partnerstvu mobilnosti z Belorusijo, boste ugotovili, da je drugačen od tistega, ki smo ga podpisali s Tunizijo ali z Marokom. Gre za odprte, fleksibilne, prilagodljive instrumente. Bistvo pa je, da Evropska unija in države članice oblikujejo skupni pristop. O tem se mi zdi, ste se obsežno pogovarjali v okviru prejšnjega panela, ko ste govorili o tem, kakšna je vloga držav članic in kakšna je vloga komisije ter službe za zunanje delovanje. V drugi steber sodi poenostavitev vizumskih režimov in tudi vprašanje ponovnega sprejema. Če gremo na naslednjo prosojnico, naj vam podam pregled devetih držav po posameznih stebrih. Ne vem, ali lahko razberete, kaj piše na tej prosojnici. Mi smo skušali ugotoviti, kaj se je dogajalo v vseh devetih državah skupaj, kaj smo dosegli. Da si boste približno predstavljali, kateri od teh štirih stebrov je bil v središču pozornosti, tako z vidika ukrepa, kot z vidika izpeljanih projektov. Mi smo bili nekoliko presenečeni nad rezultati, kajti mislili smo, da se 70 odstotkov ukrepov nanaša predvsem na nezakonite migracije in na trgovino z ljudmi. Ampak gotovili smo, da Zgolj 30 odstotkov ukrepov v vseh državah izvajamo v tem stebru. Kar zadeva drugi stebr, pod... gre za nezakonito priseljevanje in upravljanje mobilnosti 25 odstotkov. Tretji stebr je naslednji, gre za to, kako bi lahko migracije in mobilnost čim bolje izkoristili z vidika razvoja. 11 odstotkov ukrepov pa se je nanašala na četrti stebr, torej na stebr zaščite in azila. Mimo grede naj povem še to, da ste v prejšnji razpravi veliko podarili skrbniški sklad in to, da se večina sredstev uporablja za upravljanje meja. Vsaj tako sem razbrala iz razprave projekti, ki jih financiramo v okviru skrbniškega sklada, so javno dostopni. Mi smo opravili manjšo analizo, ker nas je zanimala porazdelitev sredstev. Prišli smo do ugotovitve, da se pomemben delež skrbniških skladov namenja za odpravo ključnih razlogov za migracije. Sredstva se ne porabljajo nujno za upravljanje meja oziroma za vprašanja, ki so vezana pretežno na varnost. Enako velja tudi za pravni kontekst. Samo 42 milijonov namenjamo projektom, ki so namenjeni upravljanju meja, ostalo namenjamo za zaščito. Naslednja prosojnica, tu vidite podrobne informacije z, v zvezi z dejavnostmi. Ne gre toliko za denar. Vključili smo tudi politične ukrepe. Tu vidite, kakšna je porazdelitev med devetimi državami, s katerimi smo podpisali partnerstvo mobilnosti. Kot vidite, so zadeve različno porazdeljene v Moldaviji in Maroku smo izvali največje število ukrepov. Zakaj? Naprimer v Maroku. Zato, ker imamo zelo dobro dvostransko sodelovanje. Vse, kar financiramo na področju migracij, smo vključili sem, pa naj se gre za zadeve, ki jih financiramo v dvostranskih odnosih, v okviru regionalnega pristopa ali pa jih financirajo države članice. Naslednja prosojnica. Boste bolje razumeli, kaj vse smo počeli. Na posamezne podkategorije smo razdelili ukrepe, kaj izvajamo v kateri državi. Opravili smo skupno analizo teh skupnih partnerstv o mobilnosti. Te informacije zgolj, če želite izvedeti več podrobnosti. ne vem, v kontekstu upravljanja meja smo izvedli 52 ukrepov. Naslednja prosojnica. Koliko ukrepov se je izvajalo na področju vračanja? 504 krat smo posredovali v vseh devetih državah samo 17 ukrepov se je osredotočalo na vračanje. Zgolj pet od devetih držav je pri tem sodelovalo. Samo toliko, da vam bodo zadeve malo bolj jasne. V parih besedah bi rada pojasnila še, kaj se dogaja z izvajanjem teh partnerstv, kakšna je arhitektura. Najprej smo podali pregled in analizo trenutnega stanja. Kolegi iz ICMPD-ja oziroma kolega bo nekoliko bolj podrobno pojasnil, kako se vse skupaj izvaja mi sodelujemo z državami v okviru dialoga. Uh, Ni bistveno to, da se sestajamo zgolj na visoki politični ravni. Tudi na tehnični ravni morajo razprave stalno potekati, če želimo, da se proces odvija. Če gremo na naslednjo, zadnjo prosojnico. imamo tako imenovani scoreboard, ki zgolj ponazarja trenutno stanje. Vzpostavili smo mehanizem, ki bi ga želeli tudi stalno posodabljati in ga prilagajati specifičnim potrebam vsake države. To je objavljeno na spletu. Kar zadeva učinke in pozitivne lastnosti, kaj smo dosegli, naprimer spreminjanje političnih in zakonodajnih okvirov, povečana mobilnost, okrepljene nacionalne institucionalne zmogljivosti, doseganje napredka, ko gre za dialog o vizumih. GD Home opravlja delo, ko gre za splošni okvir, kolega iz eh, ICMPD-ja pa bo povedal več o tem, kako nam oni pomagajo pri izvajanju stvari v praksi. Bo Oleg povedal kaj več o tem, kako se zadeve dogajajo v realnem stanju. Morning, everyone, I... Hvala lepo, pozdrav vsem v imenu ICMPD, bi vam rad izrazil zahvalo za to priložnost danes, da z vami delim nekaj ugotovitev, kar zadeva implementacijo vseh devetih partnerstv za mobilnost. Generalna direkcija HOME je poverila Mednarodnemu centru za razvoj nov inštrument, ki mu pravimo, ki mu pravimo inštrument za mobilnost, partnerstvo za mobilnost, MPF. To je drugačen MPF kot uh, inštrument za partnerstvo za mobilnost. To je razlika med tema dvema MPF-ema. No in celoten eh, program, celoten inštrument financira generalizacija HOME, implementiramo pa ga mi, Mednarodni center za razvoj mednarodnih eh, migracij. Preden pa spregovorimo o samem programu, mi dovolite, da še nekoliko več povem o več pomembnih razsežnostih, ki prispevajo k obstoju vseh partnerstv za mobilnost in kako MPF kot program lahko okrepi obstoječe dialoge, ki smo jih ustanovili s temi partnerstvi. Najprej naj omenim seveda institucije. Vsi vemo, da je partnerstvo za mobilnost kot okvir za sodelovanje nekaj eh, dokaj kompleksnega, sploh ko gre za proces eh, dialoga, ki ga za seboj potegne. Gre pa tudi za ustvarjanje sodelovanja med EU, članicami, agencijami in partnerskimi državami, podpisnicami teh partnerstv. Če želimo ohraniti vse te procese, je pomembno, da vključimo čim več deležnikov širom celotnega spektra. Če želimo močno partnerstvo, pa tudi bolj kredibilne inštrumente s tem v zvezi. Zdaj, kar zadeva zelo praktične vidike, države vzhodnega partnerstva, pet jih je, ki so podpisali to eh, partnerstvo in eh, države eh, za južne soseščine, vidimo, da v vzhodni soseščini institucionalni okvir, ki prispeva k implementaciji teh partnerstv, vendarle je bolj robusten. In države vzhodnega partnerstva so se potrudili ustvariti resnične strukture za koordinacijo, ki skrbijo za to, da se ta partnerstva pomikajo v pravo smer in da ustvarjajo tiste prednosti in koristi, ki jih želimo. Gracela je omenila tako imenovano arhitekturo partnerstva za mobilnost, ki ima dve ravni lokalne platforme sodelovanja, ki eh, tečejo v, članica, v partnerskih državah samih, kjer je eh, sodelovanje med našimi delegacijami in partnerskimi državami, potem je druga raven, ki bo politične eh, narave in sicer gre za srečanje na visoki ravni, ki vključujejo tudi pol, politično raven. To je govora o tem, kako naj ta politična partnerstva tečejo naprej. Kar zadeva koordinacijske strukture, je pomembno omeniti, da smo prišli do zaključka, da boljša, ko je koordinacija, z vedika implementacije partnerstva za mobilnost, boljša je kakovost dialoga in sodelovanja. Kasneje boste videli na enem od najnovejših prsonic, da v tem okviru izvajamo največje število aktivnosti ravno na vzhodu. To je posledica tega, kar sem dejal prej, namreč da je tam institucionalna ureditev bolj robustna in seveda se moramo bolj sredotočiti na ta pomemben vidik. Po definiciji je partnerstvo in mobilnost stvar usklajevanja in izpolnjevanja različnih interesov in pričakovanj. In to seveda ni enostavno. Migracije so po definiciji zelo občutljivo področje, vključujejo tudi celo vrsto občutljivih tematik, eh, vračanje zakonite migracije, vizumi in tako naprej in tako dalje. In vse te teme so sestavni eh, del partnerstva za mobilnost. In to vključuje tudi seveda kompleksnost različnih akterjev. Ključno vprašanje torej je, kako eh, za isto mizo spraviti različne deležnike z različnimi interesi, včasih z. Eh, nasprotujočimi si stališči in perspektivami. Zato je najprej pomembno, da ustvarimo skupne cilje, skupne pristope, kar zadeva način izvajanja partnerstva za mobilnost. Prav tako je pomembno, da se vzpostavi eh, skupne zaveze in odgovornosti. Partnerstvo za mobilnost mora temeljiti na transparentnosti in medsebojnem zaupanju. Pomembno je zaupanje od samega začetka, še bolj pomembno pa je, da se ustvarja še več eh, zaupanja tekom izvajanja partnerstva za mobilnost. Še en element, na katerem moramo še več delati, je kako zagotoviti uravnotežen pristop, ko implementiramo te inštrumente. In seveda potrebujemo tudi več inovativnosti, ko gre za sodelovanje s partnerskimi državami. Treba je gledati na to kot na inštrument, eh, ki se razvija. Gre za aktivnosti, ki se financirajo v okviru partnerstva za mobilnost. Tu se predvsem osredotočamo na varnostno vprašanje, ampak če še enkrat pogledamo nazaj na prva partnerstva za mobilnost, ki je bila podpisana pred več kot desetimi, skoraj desetimi leti, vidimo, da se fokus nekoliko spreminja, kajti nacionalni interesi partnerskih držav se vse čas razvijajo in spreminjajo. Tako da, če zdaj z ptiče perspektive pogledamo na vsa ta partnerstva, vidimo, da podpirajo vrsto aktivnosti za razvoj na področju migracije. Veseli me, da je tunizijski veljoposlanik tudi izpostavil to pomembno razsežnost. Prav tako je res, da je ena največjih prednosti, dodanih vrednosti tega okvira kot takšnega ta, da prispeva k doseganju in vzpostaviti konkretnih migracijskih politik in ciljev naše države. In to je vidik, ki ga velja izpostaviti, kajti zahvaljujoč temu prispevku so interesi nacionalne prioritete partnerskih držav usklajeni z partnerstvom za mobilnost samim odkar smo podpisali ta partnerstva za Moldovo, Gruzijo, Kapeverskimi otoki, Armenijo, so te države že vzpostavile lastne politike. Naslednja razsežnost je vezana na dejstvo, da partnerstvo za mobilnost predstavlja fleksibilen inštrument in poskuša obravnavati vse vidike migracije na holističen način. Partnerstvo za mobilnost zato lahko vsaj načeloma ponudi zelo jasen okvir, ki partnerjem lahko omogoči, da izrazijo svoje, svoje zamisli, svoje prioritete in pa tudi, da ustvarjajo nove poti in konkretne ukrepe, ki lahko pomagajo pri implementaciji teh zamisli, ki se na ta način potem manifestirajo v konkretnih projektih in aktivnostih. No in še zadnja razsežnost je povezana s tem, da je v osnovi partnerstvo za mobilnost lahko inovativno. Nekatere države članice so že uveljavile inovativne politične ukrepe v podporo partnerstvom za mobilnost, še posebej, ko gre za angažiranost diaspor v nekaterih držav, zakonite migracije in tako naprej in tako dalje. Potem je tu tudi vloga generalne direkcije HOME in ICMPD eh, e eh, in sicer ustvarjanje več dodane vrednosti, nekega boljšega zagona, kar zadeva ta partnerstva. Naslednja prosovnica, prosim, kar zadeva MPF kot program, kot uh, inštrument financiranja, če tako povem. Mi se predvsem osredotočamo, da kapitaliziramo na podlagi številnih uh, dobrih praks. Garcela je omenila, da je več kot 500 ukrepov, ki smo jih financirali in uh, ki so delovali v podporo vseh partnerstv za mobilnost in uh, veliko navko lahko povlečemo iz teh aktivnosti in na podlagi kateri lahko kapitaliziramo za naprej in ki lahko dobre prakse tudi ponovimo v drugem kontekstu. Potem je tu tudi vprašanje eh, konsolidacije več pomembnih elementov partnerstva za mobilnost in v tem kontekstu velja omeniti, da moramo nadaljevati z delom na razvoju mehanizmov za koordinacijo. Izmed devetih eh, držav jih je le nekaj razvilo mm, strukturi za koordinacijo, gre cele prej omenila eh, samo arhitekturo in tu moramo, mislim, da poveriti več pozornosti temu vprašanju. Nadaljevati moramo tudi s podporo na splošno implementacije vseh devetih partnerstv za mobilnost. Seveda vidimo, da nekatere partnerske države ostajajo bolj zavezane temu kot druge in zato je naša vloga tudi ta, da poskrbimo za to, da imamo neke vrste ravnovesje tako med uh, vzhodnim kot uh, eh, zahod, južnim. Uh, južna soseščina. Treba je poskrbeti tudi za komplementarnost, dopolnilnost različnih inštrumentov, kajti velikih ukrepov mi iz našem programu ne moremo financirati. Gre za zelo ciljno usmerjene eh, kratkoročne ukrepe in zato moramo sodelovati tudi z drugimi službami komisije in predvsem gre tudi za to, da se zagotavlja neka doslednost in koherentnost na institucionalni in politični ravni. Naslednja prosojnica, prosim. MPF je v osnovi razdeljen v nekako dva tira. Prvi zadeva nepovratna sredstva za projekte v vseh devetih državah. Ne bom zdaj šel v tehnikalije in v postopke, ker eh, to niti ni namen današnje razprave. Eh, razpisali smo povabilo za oddajo predlogov za projekte, ki bi jih lahko materializirali v posameznih partnerskih državah. Poglejmo par primerov iz vzhodnega partnerstva. Šest eh, aktivnosti smo financirali, naprimer v Armeniji, Francija eh, implementira projekt vračanje Švedska, podoben projekt na podobno temo. Estonija izvaja projekt v Gruziji, ko gre za azilne postopke. Romunija je ravno kar zaključila projekt v Moldovi, kar zadeva upravljanje eh, z mejami. Na jugu Italija implementira projekt o okrožnih migracijah z Tunizijo in Marokom. Torej, kot vidite, je MPF dokaj raznolik, ko gre za tematiko. Uh, pa tudi, ko gre za različne partnerske države, ki, na katere ciljamo pri našem delu. Zadnja pripomba bi bila ta. Imamo tudi vejo dela, ki zadeva horizontalne vidike in eh, v tem kontekstu smo ravno kar sprožili ocenevanje štirih partnerstv za mobilnost. Od ustanovitve tega inštrumenta leta 2008 eh, smo pravili le eno evalvacijo in sicer leta 2012 v zvezi s partnerstvom za mobilnost z Moldovo in zato se nam zdi nujno, da v tem trenutku mm, opravimo to delo in da lahko vrednotimo, kaj je bilo doseženo po desetih letih teh partnerstv za mobilnost v konkretnih eh, državah in da vidimo tudi, kako ta okvir platform za sodelovanje lahko razvijemo še v prihodnje. Kot je Gracela omenila, prihodnje leto nameravamo organizirati dogodek, ki bo podal nekakšen pogled nazaj, pa tudi ponudil v pogled v to, kako bi se ta partnerstva za mobilnost lahko nadalje razvila v prihodnosti. Toliko za enkrat in eh, z veseljem odgovorimo na vaše vprašanja. Hvala. Lepa čas za vprašanja. 在。 veleposlanika Šerifa in tudi ostale kolege. Zaenkrat eh, samo ena prošnja za besedo, gospa Veržija. In pa tudi gospod Puljezi. Marija Kristin, hvala lepa, gospod predsedujoči, hvala lepa vsem trem govornikom. Gospod Šerif, eh, najprej vprašanje za vas, glede na moj eh, še posebej izražen interes za Tunizijo. Mislim, da bi bilo dobro, če bi vedeli kaj več o napredku doseženem pri sporazumu. Kot vem, pogovori tečejo. Ampak glede nekaj zadev, se nisem čisto na jasnem. Trenim se, da mora resničen sporazum o mobilnosti temeljiti na ravnovesju in partnerstvu. Slišala sem pridržke, ki ste jih tu izpostavili in vem, da ta tema še posebej zadeva vračanje in eh, ponovni sprejem državljanov tretjih držav. Slišala sem tudi, da dajete poudarek na liberalizaciji kratkoročnih vizumov in vsi, ki delajo na tem, vedo, da je eh, liberalizacija kratkoročnih vizumov nekaj, kar ne, nikakor ne vpliva na migracijske tokove med državami. To zdaj vidimo na Balkanu, ki za njih je EU še lažje dostopen kot eh, za države Magrebe, Magreba. Zdaj vzpostavljamo ETS, sama se s tem ne strinjam, ampak to se bo zgodilo. Gre za neke vrste nizkocedovne vizumske sisteme in vse to mislim, da bi lahko pametno uporabili tudi v zvezi z Tunizijo. Prav tako me zanima, ali nam lahko nekoliko bolj natančno poveste, eh, kako je z tunizijskimi študenti, kaj ti sama zelo frapirana, ko berem statistiko o Afriki, še posebej, kar zadeva Magreb, namreč, da vedno manj študentov iz Magreba, iz Afrike prihaja v Evropsko unijo. Dobro vem, kako to je. Prihajam iz Francije in Francija je bila prva država destinacije iz Afrike, ne glede na državo. Zdaj, dramatično še ni, ampak vendar me zanima, ali mi lahko konkretno poveste kaj na to temo, kaj ti, če se dotaknem prejšnje razprave, mednarodni ugled Evropske unije, dejstvo, da študentje vse bolj dobro, ne, ne zdaj ravno zapuščajo, ampak vedno manj eh, prihajajo na študij v države EU, nikakor ni dober znak. Prav tako pravite, da so osebe tudi, ki so imele vizum, ki eh, so bile potem prisilno vrnjene, eh, če mi lahko poveste kaj več o tem. No in ko smo bili v Tuniziji, smo se sestali z migranti iz eh, podsaharske regije in več nam je, nam je povedalo o svojih problemih, potem ko so se vrnili zaradi kazni, hudih denarnih kazni, ki so jih bili deležni, preden so odšli in eh, tudi potem, ko so se vrnili. Tako da, če nam lahko poveste nekaj več s tem v zvezi. Potem vprašanje globalnega partnerstva za mobilnost. Sama ne razumem tega sporazuma z Belorusijo. Oprostite, ampak Belorusija je edina evropska država, ki ni članica sveta Evrope. Mi se torej pogajamo o sporazumu z Belorusijo in to me res zelo skrbi. Se, se pravi, čujem, vem, da so bili to sporazumi po meri prilagodljivi in tako naprej, da to ni imelo nobene veze s tem, kar se dogaja z drugimi državami. Pa vendar, kaj opravičuje, da EU in ne Poljska, EU sklene partnerstvo mobilnosti z Belorusijo. Kakšni tokovi so tisti, ki to opravičujejo in katere države so tiste, ki jih to najbolj zadeva, kakšna je tu dodana vrednost za EU. In to vprašanje dodane vrednosti za EU velja za vse sporozume. Kajti sama imam vedno bolj vtis, da se Evropska unija na nek način postavlja na mesto držav članic in počne stvari na mesto držav članic, brez kakršne koli dodane vrednosti. Pravite, da skrbniškemu skladu očitamo izvajanje varnostne politike na račun razvoja. Ne, ne pravimo tega. Ne pravimo, da je skrbniški sklad predvsem namenjen varnosti. Ne, pravimo, da se del razvojne pomoči preko skrbniškega sklada eh, porablja za varnostne zadeve to je denar, ki izhaja iz proračuna za razvojno pomoč, gre v skrbniški sklad in to potem ni več denar namenjen razvoju. Ja, res je, levi delež skrbniškega sklada je namenjen eh, razvoju, ampak eh, gre za na nek način zlorabo teh eh, sredstev namenjenih razvojnemu sodelovanju, ki gredo zdaj v področje varnosti. Prav tako me zanima, kaj je prednost tega inštrumenta v primerjavi z programov za mobilnost. Pravite, da moramo razlikovati med enim in drugim MPF-om. Morda jaz narobe razumem, če mi lahko to razložite. Zaključujem zdaj. Videla sem cel kup eh, statistik, eh, tabelic, eh, ogromno tematik in tako naprej. In mislim, da bi bilo zelo dobro, če imeli resničen delovni sestanek na to temo, da gremo po posameznih točkah in da vidimo, kaj predstavljajo te aktivnosti. Kajti takšne lepe tabelice eh, nam lahko povedo točno tisto, kar si želimo tako kar zadeva aktivnosti, kar zadeva eh, financiranje, kar zadeva eh, ocenjevanje. Upam, da me boste podprli pri tem, predsednik, kajti, ne vem, nimate slušalke, me ne slišite, gospod predsednik, me slišite, ja, saj imate slušalko. Tudi francoščino razumem, Marija Kristin. Dobro, to je dobro, se bolje razumeva. Torej, želela bi si resničen delovni sestanek na to temo, skupaj s kolegi, ki jih še posebej zanima ta tematika. Mislim, da je takšen delovni sestanek izrednega pomena, če želimo doseči nek napredek in mislim, da je to resnično pomembno delo, torej nadzor strani Evropskega parlamenta, da vemo, za kaj se uporablja denar Evropske unije, konkretno po posameznih državah, po posameznih aktivnostih. Hvala lepa, Marija Kristin. Sveda nihče ne more mimo vaših eh, pripomb. Eh, gospod Poljezi, eh, še vi, potem pa damo besedo zopet panelistom. Ja, hvala lepa. Bom zelo kratek in jedrnat. Veleposlanika bi rad vprašal naslednje. Med svojim prispevkom je izredno omenil sporazum z Italijo za nakup opreme in zanima me, kakšen sporazum je to in za kakšno vrednost Grik naj bi jo financirala Italija. Hvala. Hvala. Bom začel z enostavnejšim. Gre za sporazum, ki smo ga sklenili 4. aprila 2011 po valu 25 mladih tunizicov, ki so šli v, na Lampedusa in potem naprej v druge države. Gre za 200 milijonov evrov. S tem smo nabavili opremo za nadzor nad mejami. Plovila, vozila, In to nam je veliko pripomoglo k obnovi opremljenosti varnostnih eh, sil. No, posteljično je prišlo do številnih eh, vračanj posameznikov in sicer približno 30 ljudi na teden potem smo skušali te številke dvigniti, ampak dobro. Torej, večina teh 25 tisočih se je vrnila v Tunizijo, večina prostovoljno, eh, oziroma veliko prostovoljno. Žal jih nekaj sto ostaja priprtih v centrih za pridržanje, tudi tu v Belgiji je približno stotina mladih, ki so tu pridržani, državni sekretar Teo Franken me je prosil, ali jih lahko vse eh, spravimo na letalo in jih eh, vrnemo v domovino. In eh, mm, dejal samo, da to ni možno, kajti številni se izdajo za Tunizice, ampak niso. Če se potrdi, da oseba je Tunizijec na podlagi prstnih vtisov in tako naprej, mm, potem seveda ta oseba lahko dobi dovoljene za vrnitev, sicer pa ni govora, da bi vse vrgli na isti avion. Eh, ki bi bilo tam potem se šli novo revolucijo. Eh, glede mm, tega, kar je dejala gospa Veržija. Kot veste, je z vizumi kar veliko preglavic. To je odvisno od države do države, ampak eh, to je morda razlog, zakaj se je tudi število študentov v tujini zmanjšalo. Ampak tudi drugot. V Nemčiji je to veliko lažje kot v Franciji, naprimer. Ampak veliko je prošen strani evropskih, ameriških, celo japonskih univerz za tiste najbolj nadarjene. Torej, te univerze pridijo v Tunizijo in nam odpeljejo najboljše študente. To je nekoliko škoda za Tunizijo, kajti eh, možnosti za vrnitev teh eh, ljudi je mm, dokaj malo. Če nekdo najde dobro službo v Evropi, bo ostal v službi, sicer se vrne v Tunizijo. glede afriških migrantov. Sam ne poznam teh eh, denarnih kazni, tega ne poznam, tako da vam ne znam odgovoriti. Hvala. Šlo je za sestanke veleposlanik, ki so jih organizirale nevladne organizacije in slišali smo to vrstne informacije, ki bi vam jih lahko predstavimo. Mislim, da smo imeli tako dober obisk delegacije v Tuniziji, da se moram vam in vašim kolegom zahvaliti za to. To nam je omogočilo zelo dobro razumevanje situacije tudi tistih, ki so na slabšem. Vemo, da je država pod pritiskom, ampak tudi imigranti so v težavah. To je poznano dejstvo in vse, kar vam lahko predstavimo ta dejstva, tudi glede ugotovitev o denarnih kaznih, ki jih morajo plačevati imigranti nekaterim, tudi gospod državi, eh, pomagajo tunizijske družine, da se lahko rešijo te situacije, ampak številni so pod velikim pritiskom tudi zaradi birokracije, tudi to vam lahko potem kasneje predstavimo. Morda še par zaključnih besed. Ja. Na kratko, kar zadeva Belorusijo v osnovi ta mandat za postavitev partnerstva za mobilnost eh, sodi v strateški načrt in direkcije NIR in eh, vprašanja so se tu predvsem osredotočila na varnostna vprašanja. Ampak eh, konkretno s tem v zvezi se lahko pozanimam interno in bomo potem posredovali več informacij glede razlogov, zakaj. Potem glede podpore na področju upravljanja z mejami, kolikor mi razumemo, imamo strožje kriterije, ki jim sledijo kolegi v generalni direkciji NIR e in to vrstno financiranje še vedno sodi v druge postavke, ampak kolegi iz drugih služb mislim, da vam bodo da lahko dali boljši pogled v to temo, ki je trenutno tudi predmet razprave. Glede tretjega vprašanja, torej glede teh eh, preglednic, rezultatov našega dela, ja, brez težav imamo lahko tehnični sestanek, ker vam razložimo, na čem vse temelji. V informacijo naj samo povem, da gre pri našem delu bolj za to, da zbiramo podatke o že sprejetih odločitvah. Tako da številni ukrepi, o katerih poročamo, izhajajo iz običajnih programov ENI in torej gredo skozi proces eh, posvetovanja. Ampak seveda, če lahko dobimo kakšno zamisel o neki boljši dodane vrednosti, ki nam lahko v prihodnje dajo nekaj boljše usmeritve glede tega, če mora pravimo arhitektura, torej ta ustroj celotnega sistema, smo vsekakor pripravljeni na konstruktivno razpravo. Hvala lepa in to gradivo boste posredovali. Vaša predstavitev bo na voljo na naši spletni strani. Hvala lepa veleposlaniku šerifu tudi za sodelovanje z našo delegacijo, ki je odpotovala v Tunizijo. To je zelo pomembno tudi z vidika razumevanja razmer v Libiji. To je zelo pomembno za nas, tako da hvala lepa in hvala tudi za vašo predstavitev danes in hvala tudi kolegom iz generalne direkcije Home. Tako, zdaj prehajamo neposredno na še zadnji panel. Prosil bi govornike, če se nam je lahko pridružil tu na govornici. Um, um, um, torej, gospod Tudorače, gospod Leggeri in gospod Lewis, če se nam lahko pridružite, prosim. Thanks, colleagues, for your patience this morning. We've got, as you can see, a lot of speakers. Kot vidite, imamo danes veliko govornikov. Hvala vsem za vaše prispevke že sedaj. To je zelo koristno. So in the third panel, um, we... Torej, tretji panel zdaj. Gre za zelo težavno temo eh, politike vračanja. Evropska komisija je izdala več eh, priporočil in sporočil glede učinkovite politike vračanja. Zadnje priporočilo 17. septembra letos vključuje tudi um, spremenjen priročnik za vračanje, ki njega uporabljajo pristojni organi držav članic v primerih vračanja. Parlament je večkrat v resolucijah pozval k učinkoviti implementaciji zakonodaje z področja vračanja in kot kolegi vedo, se tu izpostavlja tudi potreba po izboljšanju sistema vračanja. Stališče parlamenta je, da vračanje imigrantov velja izvajati le na varen način v popolni skladnosti s temeljnimi in postopkovnimi pravicami eh, in sicer v države, ki so za njih varne. To je torej bistvo vsega, gre pa za zelo težavno vprašanje, kot vemo, in zato nas še kako zanima, kaj nam imajo zapovedati naši sogovorniki in upamo eh, seveda na zanimivo razpravo na to temo. Naš eh, prvi sogovornik je gospod Drago Štodorače, vodja enote eh, v generaciji Home in sicer za področje nezakonitih migracij in politike vračanja. Izvolite, hvala lepa gospod predsedujoči, lepo zdrav vsem. kot ste pravilno izpostavili, je politika vračna in sistem, ki to politiko omogoča, nekaj, kar izhaja iz številnih medsebojnih odvisnosti, eh, tako med državami članicami EU, kako tudi eksterno, med državami izvora in tranzita. In v prvih dveh panelih danes, pa tudi v drugih razpravah na temo sodelovanja s tretjimi državami, ste že dokaj intenzivno spregovorili o tem, kako ta eh, zunanji element, torej sodelovanje s tretjimi državami, poteka z državami pravnega sprejema. Namestnik glavnega direktorja vam je prejšnji teden eh, poročal o ponovnem sprejemu. Kar nekaj sporozumov je zdaj v pripravi. Merim, da smo imeli kar intenzivno razpravo na to temo. Vem, da je bila kar intenzivna. Tudi v razpravi prejšnji teden smo to izpostavili, pa tudi ko je komisar Abramopoulos razpravljal z vašim odborom, namreč eh, to vidimo kot eh, sestavni del širšega političnega okvira, ki združuje ključni interes varovanja življenja, eh, varnostni interes, tukaj, kako tudi odgovornost za vračanje tistih, za katere presodimo, da imajo zakonite prebivice bivanja v naših državah članicah. V vaših razpravah se osredotočate predvsem na zunanje vidike vračanja in ponovnega sprejema, zato bi se jaz eh, tu predvsem osredotočil na interni del, torej ko gre za notranjo razsežnost znotraj EU. Povezava nacionalnih sistemov v povezavi za vlogo, ki jo institucije in naše agencije igrajo. Pri tem, če začnemo z regulatornim okvirom, Kot eh, zelo dobro veste, imamo od leta 2008 direktivo o vračanju, ki predstavlja skupni imenovalec za postopke garancije, rovalke, pravilja, ki jih je potrebno izvajati na nacionalni ravni za vse, začenši z določitvijo primerov vračanja. Gre za zakonodajo, ki je nihče ne pozna bolje kot vi v tem odboru. To ni enostavno pogajanje. Dolgo je trajalo, da smo prišli do tega besedila, ampak kot je 2008, to predstavlja osnovo za to, kako sistemi vračanja delujejo v EU. Kot eh, varuh tega regulatornega okvira je komisija seveda preučila tudi vidike prenosa zakonodaje, pa tudi dejanske postopke, ki jih izvajo države članice in njihovi organi v teh primerih v kontekstu ocenjevanja Eh, v okviru Schengna smo ugotovili naslednje. Leta 2015 smo izvedli ocenjevanje šengenskega sistema v Avstriji, Belgiji, na nizozemskem, v Nemčiji in v Lihtenštajnu. In za te misije eh, na, v letu 2015 smo že pripravili akcijske načrte za države članice, tudi z ustreznimi ukrepi odprave nepravilnosti. Eh, in finalizirali smo tudi že naše ocene ustreznosti. Leta 2016 smo pravili misije v Eh, Italiji, Luksemburgu, na Hrvaškem eh, in na Malti, pa tako dva nenapovedana obiska v Kaleju in pa v Nemčiji. Vse te misije, razen nenajavljene v Nemčiji, so že v fazi akcijskih načrtov in eh, sedaj preučujemo tudi našo oceno ustreznosti oziroma skladnosti. Leta 2016 smo opravili misije na Danskem, Islandiji, na Švedskem, Portugalskem, Španiji, na Norveškem in na najavljen obisk eh, v, na Mačarskem, kjer so se osredotočili na pogoje pridržanja. Ocena in poročila teh eh, obiskov za leto 2018 so še v pripravi. V načrtu za leto 2018 pa so preostale države članice in podružene članice Švica, Latvija, eh, Litva, Estonija in Finska in s tem bomo zaključili prvi cikl šengenskih ocenjevanj. Eh, o vračanju imamo zelo ambiciozno časovnico. V treh letih smo želeli končati oceno vseh držav članic, da imamo na tej podlagi dejansko neko osnovo, ki temelji na dejstvih o tem, kako se politika implementira na nacionalni ravni. Nacionalni parlamenti in Evropski parlament so prejemniki eh, naših poročil, tako najavljenih kot nenajavljenih eh, obiskov. 6. decembra bomo v eh, pododboru za zadeve Schengna eh, prav tako za zaprtimi vrati poročali o našem delu in o vsebini našega dela tekom eh, teh ocenjevanj in to bomo seveda z veseljem tudi storili. Zdaj, kar zdaj v regulatorni okvir, pomembno je omeniti priporočilo, ki ga je komisija sprejela marca 2017, eh, predsednik je to že omenil, in sicer eh, gre z našega vidika za pomemben dokument, kajti nam je na tej podlagi uspelo graditi na eh, podlagi teh ocenjevanj in na podlagi teh ugotovitev potem podati priporočila državam članicam, kako lahko bolje prilagodijo svoje ukrepe, eh, svojo zakonodajo, svoje administrativne prakse, realnosti na terenu. Naši ključni cilji so zagotoviti večjo administrativno koherentnost na podlagi realnosti v državah članicah, eh, kjer vidimo, da se učinkovitost predvsem izgublja zaradi neusklajenosti med različnimi organi, ki so odgovorni za različne faze procesa vračanja. Prav tako v tem priporočilu skušamo zagotoviti večjo koherentnost in eh, predvidljivost, eh, ko gre za preventivno pridržanje, le tam, kjer to je mm, nojno, opolno spoštovanje pravic in eh, vrvalk v skladu za direktivo in Evropsko listino o temeljnih pravicah, pa tako smo želeli doseči bolj enotno izvajanje prostovoljnih vračanj in pa tudi svežen reform, ki jih izvajajo države članice. Prav tako smo želeli doseči boljšo uporabo prepovedi vstopa, kot jo ureja uh, direktiva. Države članice so upoštevali priporočila komisije in že pod malteškim predsedstvom eh, je bil razvit sistem, kjer so države članice poročile o tem, kako nameravajo ta priporočila uveljaviti v nacionalnih pravilih in še en korak, ki ga je predsednik Križi najavil, predstavlja uh, Eh, sprememba in sprejetje oziroma potrditev priročnika o vračanju, ki je bil objavljen 17. septembra s poročilom komisije. Verjetno nisem povedal nič novega, verjetno veste, da so nekatere države članice od samega začetka tega leta, nekatere celo eh, od mnogo prej, eh, zahtevale spremembo direktive o vračanju. Komisija je proti spremembi direktive v tej fazi, se smo prepričani, da lahko bolj učinkovit sistem vračanja zagotovimo že z obstoječimi pravili, z obstoječimi orodji in pravili, če so države članice pripravljene več investirati v bolj vidke nacionalne strukture in postopke na ravni nacionalnih administracij. Večina eh, državnih sistemov, nacionalnih sistemov deluje, kot smo videli v in v okviru naših misij in vse, kar priporočimo na papirju, to je v Bruslju, je dejansko možno na terenu. To vidimo po izkušnjah. To zahteva seveda določeno mero mm, odločnosti, tako politične kot operativne, ampak to vse omogoča izboljšave priporočila svetu in parlamentu glede izvajanja Evropske agende o migracijah z dne 17. Eh, septembra, smo ugotovili še enega pomenega akterja v sistemu vračanja na ravni EU in sicer eh, Evropska agencija za mejno in obaljno stražo, kateri direktor je tudi tu in bo lahko povedal nekaj več na to temo. Na naši strani, torej na strani komisije, smo dali velik podarek vlogi komisije v okviru novega mandata, ki velja od leta 2016, kajti menili smo, da se ta vloga lahko hitreje operacionalizira. Treba je povedati, da je Evropska agencija za mejno obalno stražo že naredila pomemben korak naprej tekom letošnjega leta in številke, mislim, govorijo same zase. Prišlo je do uh, večkratnih eh, povečanj pri vseh uh, statičnih kazalnikih glede operacij vračanja. Ne bom še v detajle, kajti vem, da bo kolega povedal več o tem. Zdaj, kako naprej, kakšna je prihodnost? Uh, politika vračanja je povezana seveda s tem, kako se bo celotna migracijska politika razvijala naprej, kot je že bilo rečeno. Vsi ti dosegi so med sebojno povezani, vse, kar počnemo na področju solidarnosti, azila, eh, vse to ima posledice tudi na to, kako se izvaja politika vračanja in vračanje se bo nadaljevalo, kot smo že eh, obravnavali danes. Vračanje torej ostaja tesno povezano z našo zunanjo politiko, s kakovostjo sodelovanja s ključnimi državami eh, izvora in tranzita. Na ravni komisije smo odprti, zavezani stalnemu monitoringu in poročanju vseh teh področji. V zadnjem poročilu, ki smo ga objavili pred dvema tednoma, smo konsolidirali ta poročila v smislu različnih trendov, vidikov migracij, kajti želimo imeti možnost, da redno, in, da redno poročamo o vseh aktivnostih, ki jih sprejemamo na področju migracij. Toliko hvala lepa, veselim se vaših vprašanj. Okay, we'll hvala lepa, vprašanje na koncu. Sedaj pa gospod Fabrice Leggeri, si ga poznamo, izvršni direktor Frontexa. Dobrodošli. Fabrice, prosim, beseda je vaša. Thank you. Thank you much, Hvala lepa, predsednik. Hvala lepa, spoštovane poslanke in poslanci, za to priložnost, da razložim, kaj Frontex počne na področju vračanja. kot je to izpostavil gospod Tudoraš v imenu komisije. Je politika vračanja sestavni del upravljanja z migracijami. To je sedaj tudi že v mandatu Frontexa. Lani je bil ta mandat razširjen. Naj vam podam nekaj številk. število letov, ki jih je organizirala agencija za vračanje, je doseglo več kot 300. Število nezakonitih migrantov, ki smo jih vrnili s pomočjo agencije, znaša 2500 letos. Lani za celotno leto je agencija pomagala pri vračanju 10700 migrantov agencija je lani organizirala 232 letov. Če primerjamo številke z 2015, potem je še veliko bolj jasno, da je Evropska unija kot taka razvila svojo politiko vračanja. Več kot 500 pomnožili. učinkovitost agencije za podporo državam članicam. Še nekaj pa je potrebno ponoviti. Sklep o vračanju, to je nacionalna odločitev. Samo države članice, nacionalni organi se lahko odločijo, katera oseba bo vrnjena. To je pomemben vidik. Potrebno je imeti celovit evropski pristop na tem področju ko bodo države članice, komisija in tudi Frontex tesno sodelovali. Kar se tiče operativnih dejavnosti, ki jih podpiramo, na to se bom še vrnil, je eden izzivo ta, da ustrezno identificiramo migrante zato da lahko odločimo, katera je država izvora. In tudi zato, da dobimo dokumente iz te države za posameznike. V tem trenutku agencija nudi prevoze z letali, ki jih da na voljo države članice. Smo pa sedaj sredi javnega naročila in k malu, verjetno januarja, bo agencija lahko najemala letala sama. V kontekstu izjave EU Turčije agencija zagotavlja podporo tudi strejkti, ki jih je agencija najela, zato da podpiramo grške oblasti leta 2017 do zdaj je bilo transportiranih 650 oseb iz grških otokov v Trčijo, v Turčijo, prosite, skladu s to izjavo je v Turčija. Prav tako in to je pomembna strateška razprava v pravnem odboru agencije, Torej smo imeli prejšnji teden skupaj s komisijo predlog za države članice za nekatere operativne ukrepe. Zato, da bi okrepili sodelovanje, ta trikotnik države članice, komisija Frontex. Izmenjava informacij med nacionalnimi organi komisijo in agencijo bi morala biti okrepljena. Če naprimer agencija organizira in načrtuje na lastno pest čaterske polete, potem mora agencija tudi vedeti, katere so destinacije in kdaj. Kakšno je načrtovanje torej. Kdaj bi migrante naj vrnili, kdaj bodo pripravljeni na vrnitev. Agencija? Ne. Bo vsebinsko vrednotila teh sklepov, potrebujemo pa načrtovanje in moramo vedeti, kdaj in destinacijo. Komisija je predala IKT sistem JAMA Frontexom. In sedaj bomo delali na tem. To je ena od prednostnih nalog tega akcijskega načrta, ki je bil predlagan pravnem odboru agencije. Prav tako imamo strateško razpravo, ta je potekala še včeraj v upravnem odboru EAZE. Še en izziv pri upravljanju z migracijami v EU je namreč ta, da število migrantov, ki zaprosijo za azil, je zelo visoko. Medtem ko je število oseb, ki dobijo status begunca, precej nižji. Tisti, ki ne dobijo statusa begunca, običajno tudi ne dobijo dovoljenja za prebivališče. Zato je to pomembno torej tudi zavračanje. Imamo torej strateške razprave za e jazo in nacionalnimi organi, ki so pristojni za azil, zato da bi lahko bolje izmenjavali informacije, tako da zavrnjeni prosilci za azil lahko tudi se vključijo v sistem in strukturo zavračanja. Tako je torej trenutno stanje. Sedaj pa še eno vprašanje, ki je morda bolj zanimivo v kontekstu te predstavitve. To se navizuje na sodelovanje s tretjimi državami. Kako torej izvajamo instrumente v sodelovanju s temi tremi, tretjimi državami? Agencija seveda deluje v okviru zunanje politike EU tukaj naj omenim tesno sodelovanje, koordinacijo s komisijo in EAS, kar se tiče izvajanja sporozumov o ponovnem vračanju. Običajno agencija s strokovnim znanjem podpira komisijo, ko se ta pogaja o teh sporozumih. Prav tako sodelujemo pri rednih skupnih odborih s tretjimi državami. Agencija je podpisala postopke za sodelovanje. Imamo tudi prilogo za vračanje, to je naprimer sporozum z Nigerijo. Običajno to ni tako, ampak eh, z Nigerijo je agencija pred nekaj leti razvila dobro sodelovanje. Prav tako sodelujemo z regionalnim uradnikom EU za stike in uradnikom za vračanje, ki delujejo v funkciji držav članic. Prav tako pa imamo tudi uradnike za stike, ki bi lahko prihodne odigrali pomembno vlogo pri vračanju. Razvijamo tudi vračanja, ki so organizirala strani držav izvora na strani agencije, to še prav posebno v regiji Balkana in tako tudi seveda pomagamo tem državam pri učenju, kako organizirati politiko vračanja operacije na tem področju, kajti tudi te države imajo svoje izzive in morajo organizirati eh, svoje lete, še prav posebno torej na Balkanu. Prav tako podpiramo države članice, kar se tiče eh, konzularnih dejavnosti pri pridobivanju potnih dokumentov. Tako da smo bili na kar nekaj tako imenovanih identifikacijskih misijah, nedavno v Italiji, to je bila dolgoročna, imamo pa tudi kratkoročno v različnih državah članicah. Naj izpostavim dejstvo, da se vsi ti ukrepi izvajajo v skladu s temeljnimi pravicami čeprav posebno ima agencija pul nadzornikov, prav tako pa zagotavljamo, da še prav posebno za občutljive lete, pri vseh zbirnih letih, ki jih imamo, da imamo na zoče tudi evropske nadzornike. Pot naprej, kar se tiče perspektive agencije, je ključnega pomena, da imamo celovit pristop v smislu integriranega sistema vračanja. To pomeni, da bodo nacionalni organi komisija in agencija si izmenjevali informacije v realnem času glede vseh vidikov politike vračanja. Agencijo sveta zanimajo operativni podatki. Prav tako pa moramo imeti širši pristop. O tem smo govorili že danes zjutraj. Razvojna politika to je ključnega pomena, zato da migraciji in upravljanje z migracijami ne zreduciramo na politiko vračanja. Prihodno južno sosedstvo je tukaj pomembno. To je bilo predlagano na strani komisije naše agencije kontekstu obveščevalne skupnosti Frontex Afrika imamo tudi možnosti, da za te države omogočimo sodelovanje pri mejnih vprašanjih. Običajno je to povezano tudi z varnostjo v Afriki. Če torej si želimo pristopa, kjer bodo vsi pridobili in sedaj govorim o operativnih dejavnostih, ki so znotraj mandata agencije, moramo nasloviti varnostna vprašanja, ki morda niso neposredno povezana z migracijami, vseeno pa to povzroča skrbi. Naprimer, tiste države, za katere so varnostna vprašanja najpomembnejša. Zaradi širšemu mandatu, zaradi projektom, kot je ta obveščevalna skupnost Frontex Afrika in prihodnemu južnemu sosedstvu, sem pripričan, da bomo zmogli razviti naš dialog, profesionalen dialog na področju upravljanja z mejami. Seveda pa potrebujemo tudi dolgoročno razvojno politiko, ki bo pomagala tem državam. To ni mandat agencije, vendar pa kar se mene tiče, je to popolnoma jasno in ne moramo imeti ustrezne politike vračanja, če ne bomo na uravnotežen račin, eh, oprostite, način zajeli vse vidike, ki so povezani z vračanjem, še prav posebno sodelovanje z Afriko. Hvala lepa. Sedaj pa še zadnji govornik, gospod Ben Lewis iz Urada Združenih narodov, visokega komisarja za človekove pravice. Prosim. Having me today. Hvala lepa. Moja predstavitev bo nekoliko drugačna od mojih kolegov. Nisem in se tudi ne delam, da sem evropski strokovnjak. Govoril pa bom o nekaterih pomislekih, ki jih naš rad ima, kar se tiče deportacij, vračanja na splošno, najskej za prisilno ali prostovoljno. Nekatere naše pomisleke glede na osredotočanje na politiko vračanja v EU. Pogosto slišimo, da je vračanje nujen del dobrega sistema upravljanja z migracijami. To pogosto slišimo. Na začetku želim povedati, da so široke operacije vračanja znak slabega sistema upravljanja. Če morate prisilno ali nekako prostovoljno vračati veliko ljudi iz EU, potem je nekaj šlo po zlu. Nekaj ni v redu, naj si gre, da ni zakonitih kanalov za pot ali pa ljudje nimajo priložnosti, da zaživijo v določeni državi. To so torej izzivi, o katerih je potrebno razmisliti. Na začetku želim biti popolnoma jasen o tem, o čem govorimo, ko govorimo o vračanju. Besedica je predvsej tehnična, še prav posebno v bruselskih krogih je ločena od svojega konteksta. Kar nekaj je nadzora, politik vračanja, prosite, praks vračanja smo imeli in to bomo počeli tudi v naslednjih letih. In videli smo, da kjer gre, pa ne si gre za prostovoljno ali nasilno vračanje, je to predvsej nasilen postopek za ljudi, ki morajo to izkusiti. Pogosto je prejzema kot pravilo, da se lahko ljudje vrnejo dostojanstveno varno, da se spoštujejo človekove pravice, naj si gre za postopek sam ali potem, ko so vrnjeni v državo. Morda to niti ni njihov dom. Torej, vračanje ni prava beseda. Pok se ne vrnejo nikamor, ne vrnejo se domov. Prav tako mislim, da moramo biti pošteni, kar se tiče realnosti vračanja. Pogosto je to eufemizem za izgon ljudi, ki si jih ne želimo, ki so nezaželeni in to države. Ker obstajajo zgodovinski in strukturni razlogi za to, da iz teh držav nimajo dostopa do EU. Sam se lahko včeraj brez težav poletel v Bruselj in sem danes z vami tukaj. Torej, spregovorimo o nekaterih posledicah za človeka pravice politike vračanja. Najprej. Države članice lahko odstranijo, izženejo ljudi svojega ozemlja. Vendar pa seveda nadzorom jah ni absolutna pravica. Vedno morajo spoštovati človekove pravice. Med njimi so tudi splošna izjava o človekovih pravicah. Vsi ljudje so stareni in so enaki, na enak način in so enaki. To pomeni, da obstajajo različni motivi za prekoračenje meja ljudi potrebno upoštevati države, odkot so prišli, kodr so prišli, kamor so prišli in vse države imajo zakonite obveznosti, kar se tiče imigrantov. Pa naj si je oseba zaprosila za azil, ga dobila ali ne. Mednarodno človeško pravo ponuja zaščito za migrante. Prav tako moramo pravice razumeti kot nedeljive in take, da se povezujejo z drugimi. Če imajo pravice po mednarodnem pravu za človekove pravice, seveda to še ne pomeni, da nimajo potem pravic po drugimi. E, okvir zakonodaj, tudi kar se tiče delovnega prava in kar se tiče begunskega prava. Tako da včasih imamo občutek, da imamo kategorije, kjer si nekatere osebe zaslužijo mednarodno zaščito in podporo, druge pa ne. To ni res, vsi imajo pravico. Begunci imajo potem v okviru begunske politike še prav posebno zaščito, kot tudi otroci, ženske, pa tudi delovni imigranti in tako dalje in tako naprej. Mislim, da je torej to predvsej bolj zapleteno, kot da imamo na eni strani samo posledice za azil in na drugi vse ostale. To mora biti jasno. Še pa posebno, ko govorimo o nekaterih postopkih javnostih za pravice in kontekstu deportacije. Pa naj si bo prisilno ali prostovoljno. Ljudje imajo vedno pravico zagotovite najvišjega standarda zagotavljanja pravic. Devet ključnih instrumentov imamo. Potrebno je spoštovati njihove državljanske, družbene, politične, kulturne pravice, zagotoviti jim pravico pod različnimi statusi, ki jih imamo. Teh instrumentov, kot sem že omenil, naprimer konvencija o zaščiti otrok ali konvencija o boju proti vsakašnji diskriminaciji proti ženskam. Tem tudi delovska konvencija države članice ZN so skoraj da vse ratificirali teh devet ključnih instrumentov, tako da so pravno zavezane izvajanju tega. Države EU so prevzele obveznosti in pravice po mednarodnem pravu, da bodo spoštovale, zaščitile in izpolnjevale človekove pravice, ki so v teh instrumentih. In to velja za vse osebe na vašem ozemlju. Tudi tiste, ki nimajo pravnega statusa ali pravice biti v državi. to vključuje tudi, da se ne vmešavate ali ne manjšate pravic o vaših internih ukrepih. Kar se tiče vračanja EU, skaj nekaj mednarodnih organizacij, mi smo stopili v stik tudi z UNICEF-om, ki so zdaj pomisleke glede vračanja otrok kajti to bi kršilo konvencijo za ne o pravicah otrok. Potrebno je poskrbeti za najboljši interes otroka. O tem lahko govorimo malo kasneje, če bo kdo imel kakšno vprašanje. Odbor za migranske delavce in odbor za pravice otrok sta jasno dejala, da moramo zavarovati otroke v teh postopkih. 9. marca je skupina strokovnjakov za ne, tudi posebno poročevalec za migrante, tem vodje štirih različnih organov, so pozvali k temu, da bi priporočilo, ki ga je zdala EU, obravnavali previdno. Kajti pogosto se to vekršijo. Pravice otrok in smo na zelo tankem ledu. Potem aprila kar se tiče komunikacije o vračanju. Veliko ljudi na sestanku, kjer sem bil, dejalo, da moramo biti previdni, kar se tiče sklepanja sporozumov o vračanju. In kar nekaj poslancev in poslank je dejalo, da je ta trend v EU, da bi imeli več prostovoljnega vračanja. Da to pomeni obrat od ključnih vrednot. O tem kasneje. Nekaj vrzeli, ki smo jih videli, kar se tiče konteksta upravljanja z migracijami. To je vse na splošno, potem pa imamo še specifično poglavje o vračanju in deportaciji. Že 13 smo imeli posvetovanja glede obstoječih pravic, ki jih imamo. To je na podlagi standardov, ki jih imamo s, že sedaj. To so standardi za države članice, kako upravljati in ope racionalizirati ukrepe na tem področju. Imamo 10 priporočil deset smernic, vsak ima tudi praktične vidike, ki jih je potrebno upoštevati. Za zagotovitev pravic migrantov na dve bi se rad osredotočil. Naslednja prosovnica, prosim. Spoštovanje človekovih pravic na podlagi vračene ali odstranitve, to je deveto priporočilo. Potrebno je spoštovati pravilo nevračanja vsako soglasje prostovoljni venitvi mora biti brez pritiskov. In kar nekaj specifičnih priporočil imamo za postopek za uporabo podatkov. Nimam časa, da bi se vsega lotil, tako da bom izpostavil samo nekaj ključnih točk. Še prav posebno, kar se tiče načela nevračanja, je pomembno ugotoviti, da je to pomemben standard mednarodnega prava. Ne gre samo za begunsko pravo. Samo zato, ker nekdo ni zmožen pridobiti statusa posilca za azil, še ne pomeni, da ga lahko vrnemo. To spada področje pravil za ne mučenje. Potrebno je torej individualno gledati vsako osebo in zagotoviti, da mu ne bodo naredili nepopravljive škode, če bi ga vrnili v državo, kateri verjetno niti ne prebivajo. Prav tako morajo države članice ponuditi podporo do pravne podpore, tudi da se osebe pritožijo na sklepo venitvi. Za dosti časa je potrebno. Ne gre samo za proceduralno pravico. Tudi dejansko morajo biti osebe zmožne to izkoristiti. Tukaj mora imeti možnost pojasnila, zakaj so tu prav tako lahko to vključuje tudi brezplačno zagotovilo za prevajalce in tolmače. In končno, imeti moramo tudi neodvisen nadzor. To pomeni, da morajo to nadzorovati organi, ki so neodvisni od organa, ki dejansko izvaja vračanje ali ki je odgovoren za izvajanje in zakonodajo glede vračanja. Torej, neodvisen nadzor. Gremo naprej. Smenica 10. Sodelovanje in usklajevanje. čezmerno sodelovanje morate meniti na spoštovanje človekovih pravic, tudi kar se tiče operativnih sporozumov. Priporočamo pristop po načelu ZN, kar pomeni, da sporozumov ne sklepamo s tistimi, ki ne zagotavljajo človekovih pravic. Prav tako mora ta status vključevati zaščito človekovih pravic. Ne gre samo za mene policiste ali gane progona potrebno je vključevati širše institucije. Ključnega pomena je, da tako rezultat sporozuma o sodelovanju upošteva mednarodne standarde in zagotavlja tudi ustrezen nadzor, spet neodvisen nadzor. Zato, da se spoštujejo človekove pravice. Za zaključek, kar nekaj priporočil, vendar pa o tem lahko govorimo tudi kasneje, nimam več časa. Naj izpostavim eno priporočilo, ne vračanje proceduralne varovalke in nadzor in odgovornost. Želim pa, da tudi razumete, da je ta politika za nekakrat okvir, ni pa to omejitev. Ne gre samo za to, da spoštujemo pravice otrok, da jih ne mučijo, da jih ne vračamo države, kjer eh, jih ne bodo obravnavali na ustrezen način. Potrebno je zagotoviti, da bodo dostojanstveno obravnavali. Naslednja prosovnica. 21. člen izbonske pogodbe. To je potrebno spoštovati. Imeti je potrebno ustrezne sporozume o sodelovanju in okrepi interno in eksterno morajo upoštevati dobro počutje vseh ljudi. Hvala lepa. Hvala lepa. To je zelo pomembna tema. Prav veliko časa nimamo. Zaenkrat sta se javila samo dva, dve kolegici, Jean Lambert in gospa Veržja. Ne, še kdo drug ne, torej samo dve. Jean, najprej, prosim. Um, got, uh... Hvala lepa. Omejila se bom, glede števila vprašanj. Najprej. Kar nekaj predstavitvah smo slišali, da imate težave z identifikacijo oseb pri pravi na vračanje. Vemo, različne države imajo različna mnenja o tem. Želela pa sem specifično povprašati o tem, ali imajo vse države članice postopek glede apatridov pri tem. Tisti ljudje, torej, ki nimajo nobenega državljanstva. To so torej pomembni argumenti, če pomislimo na Bangladeš in Rohinge. Veliko je Rohingicev, ki niso državljani Bangladeša, pa jih tako prepoznavajo. V bistvu pa so torej apatridi. Imajo države članice ustrezne postopke za to, da bi upoštevali tudi nekaj teh zelo pomembnih vprašanj. Morda to niso najpomembnejša vprašanja, ampak vseeno so pomembna vprašanja potem pa samo vračanje. Slišali smo, da je potrebno zagotoviti, da so nadzorniki EU dejansko na letalu. To je gotovo nekaj, za kar se zauzemamo tudi mi. Za kar smo se zauzemali tudi mi, ko smo pripravljali direktivo o vračanju. Zanima pa me, kakšno je mnenje govornikov o trajnostnem vračanju, koliko to dejansko dobro spremljamo. Včasih imamo tudi del azilnega postopka, ki mu ne namenjamo veliko pozornosti, da če ni ustreznega nadzora, pa jih vrnemo, kaj se z njimi zgodi, kako to preverjamo, smo sprejeli pravo odločitev v določenem primeru, imamo kakšno metodo spremljanja tega, kaj se je zgodilo z ljudmi po potem, ko smo jih vrnili. Imamo nekatere kriterije glede prostovoljnega vračanja, potem pa glede prepovedi ponovnega vstopa. To se mi zdi, da je najbolj kaznovalen del direktive o vračanju in veliko pozornosti je bilo temu namenjeno. Imamo kakšne predstave o tem, kakšen je učinek tega, kako je to darovalo na ljudi. Učinkovit nadzor ste omenjali. Kaj to točno pomeni? Hvala lepa. Imam še predvsej drugih vprašanj, ampak morda ob drugi priložnosti. Hvala lepa. Predvsej vprašanj ste zadali. Hvala lepa, Džin. Sedaj pa gospa Veržja, prosim. Merci. Hvala lepa, gospod predsednik. Hvala lepa tudi vsem trem gostom. Še posebej bi se rada zahvalila gospodu Lovisu, še posebej zaradi začetka njegove predstavitve, ko je rekel, da on sam ni imel nobenih težav s tem, da je pripotoval v Brusel. Mislim, da bi morali vedno podarjati ta vidik. Vsi ljudje nimajo enakih pravic, nimajo enakih pravic, kar zadeva mobilnost. Naj še enkrat ponovim to, kar sem že povedala. Tretjina svetovnega prebivalstva ima pravico do mobilnosti, dve tretjini pa sta prisiljeni ostati v svojih državah. Kljub 13. členu Univerzalne deklaracije o človekovih pravicah. Hvala lepa, da ste omenili tudi vprašanje človekovih pravic in konvencij s tem v zvezi. Mi smo pristopili k vsem konvencijam razen konvencije o pravicah delavcev migrantov in njihovih družinskih članov. Namreč ta konvencija dodeljuje pravice vsem delavcem, tudi migrantom. Ali moramo res imeti posebno konvencijo, ki opredeljuje pravice delavcev migrantov? To bi moralo biti samo po sebi umevno. Vračanje. Kolega Leđeri, rekli ste, da obstaja težava zato, ker obstaja velika razlika med prosilci in številom oseb, ki smo jim dodelili mednarodno zaščito. Ne vem, kaj je to velika razlika. Naj vam podam številke. 61 odstotkov prosilcev za azil na prvi stopni dobi pravico do mednarodne zaščite. 61 odstotkov odstotkov, nekje dve tretjini. Še posebej, če k temu dodamo še 17 odstotkov ljudi, ki dobijo to pravico na višji stopni. Tako da ni nobene velike razlike. Obstaja pa velika razlika, ta vaja, med državami članicami. 8 odstotkov je povprečje na mačarskem, kakšno na ključje. 83 odstotkov ali več pa je delež v drugih državah. Torej, tu pa se poraja to vrsten problem. Sama sicer neposredno ne sodelujem pri tem, ampak menim, da trenutno obstajajo pogajanja za to, da se razreši ta problem. Države članice bodo kršile mednarodno pravo in pravila mednarodnega prava, če ne bodo dodeljevale pravice do azila. Namreč vsak prosilec za azil, ki smo mu odobrili ta status, ni takoj postal nezaželjen ali slab migrant ali nekdo, ki bi stalno ostal pri nas. Spoštovati je treba mednarodno pravo. Zanima me in vprašanje imam za komisijo in Frontex. Kako izvajate politike vračanja in kako pri tem spoštujete mednarodno pravo? kako zagotovite, da ne prihaja do kolektivnega izgona. Ko vidim, kaj terjate od držav članic, sem kar nekoliko presenečena. Ali ste zagotovili obravnavo posamičnih primerov, ali ste zagotovili spoštovanje pravic, ali ste spoštovali tudi vse postopke na tem področju? Kako skrbite za to, da ne bo katera koli ranljiva oseba poslana nazaj v državo, kjer se človekove pravice teptajo, kjer bodo te osebe imele težave zaradi mučenja, ker ne bodo uspele dostojno živeti. Strinjam se z vami, ko pravite, da upravljanje migracij ne bi smelo biti omejeno na politiko vračanja. Ampak kaj za vas to pomeni, še posebej za Frontex? Kako si vi to razlagate? Kar zadeva upravljanje migracij v odnosu do afriške celine, tu je treba zagotoviti ravnoteže. Se strinjam, popolnoma se strinjam, zanima me, kako vi to zagotavljate. Bi se pridružila tudi temu, kar je Sofija Intveld prej vprašala. Kako lahko parlament poskrbi za to, da bodo te politike, zagotavljale tudi spoštovanje postopkov in vseh pravil. Kaj lahko kot odbor Libe storimo za to? No, vse zadnje je to naša odgovornost. Mi pravimo, da je treba spoštovati mednarodne konvencije. V številnih resolucijah in poročilih to izpostavljamo. Zanima pa me, kako konkretno izvajamo svojo odgovornost na tem področju, zlasti v odnosu do drugih institucij Evropske unije. Okay, um, Begin with Mr. Tidarach. We, we have to finish at 12.15 uh, with the interpreters. So just uh, some brief uh, responses. I know there's a lot of questions there. Thank you. Thank you, Chair. Hvala lepa. Hvala lepa za ta vprašanja. Zelo kratek bom. Postopek identifikacije osebe brez državljanstva. Pri osebah brez državljanstva nimamo evropskega koncepta, Države članice so tiste, ki imajo zakonodajo na tem področju, torej ko gre za osebe brez državljanstva. V okviru postopka vračanja in ponovnega sprejema opravljamo identifikacijo, namreč če tretja država, v katero vračamo osebo, ne opravi postopka identifikacije, te osebe ne vrnemo. To je neka dodatna varovalka. Trajnost vrnitev Tu moramo obravnavati dva ločena vidika. Postopek vračanja sam po sebi je postopek, ki ga spremljamo tako z vidika nacionalnih postopkov, kot tudi v zadnjem obdobju z vidika celovitega mandata, ki je bil dodeljen Frontexu, ki igra ulogo v tem postopku. Trajnost vrnitve, ko se oseba vrne nazaj v državo izvora, vlagamo v to, da ta oseba tam ostane. Bolj kot kadarkoli prej se tega lotevamo. Ne osredotočamo se zgolj na posameznika, temveč na skupnost v celoti. Ponujamo razvojno pomoč, skušamo vlagati v skupnosti, ki naj bi sprejele vse te osebe, ki jih vračamo, zato da bodo te osebe potem trajno ostale v teh skupnostih v obdobju šestih ali dvanajstih mesecev tudi preverimo, kaj se dogaja s temi osebami, ki smo jih vrnili. Zanima nas, kako je bil izpeljan postopek vrnitev. Učinkovitost prepovedi vstopa. Tudi sami smo to spremljali in nadzirali v okviru misij Ševal. Decembra bo potekala razprava za zaprtimi vrati o teh misijah Ševala. Takrat bomo posredovali več informacij o tem, kako so posamezne države izvajale prepoved vstopa. Potem je pa tu še sodba sodišča iz letos poleti, ki se nanaša na to, kako naj države tolmačijo prepoved vstopa. Zagotavljanje človekovih pravic in jamstev v zakonodaji množičnih deportacij nismo uporabljali, tako da ne sprejemamo te terminologije, kadarkoli je govor o evropski politiki vračanja. Vsaka vrnitev temelji na posamični odločitvi, ta pa temelji na posamični oceni vsakega posameznega primera. Nimamo kolektivnih množičnih deportacij, saj ne tako, kot vi to predstavljate. Te posamezne ocene dopolnimo z pravosodnim nadzorom. To je pomembno izpostaviti. Vse odločbe o vračanju so sprejete ob sodelovanju pravosodnih organov, spoštujemo vsa jamstva in varovalke. Omenil sem že, da imamo tudi zelo dober sistem spremljanja, ta je bil še okrepljen tudi v okviru mandata Evropske obalne straže. Pri vseh operacijah vračanja zadevo spremljamo z vidika človekovih pravic, ali se tudi v tej fazi postopka vračanja pravice spoštujejo. Osredotočili smo se tudi na spremljanje v kontekstu misij Ševala. Sprožili smo postopke zaradi kršitve z opratiste države, ki niso zagotovile ustreznega spremljanja. Hvala. Hvala lepa, gospod Leđeri. Uh, Najlepša hvala, gospod predsednik. Kar zadeva ta razkorak med številom zavrnjenih prošen za azil in številom oseb, ki jih izženemo. Če vzamemo poprečje, 61 odstotkov prošen je bilo sprejetih. Če pogledamo absolutne številke leta 2015, je bilo nekje milijon oseb, 400 tisoč jih nekje sprejmemo. Te osebe nimajo nobenih pravic do bivanja niti do dela, kar pomeni, da se znajdejo v situaciji, ki ni dobro urejena na ravni držav članic, v katerih se te osebe nahajajo. Kot je rekel predstavnik komisije, kako spremljamo spoštovanje temeljnih pravic. Imamo kodeks ravnanja, ki velja za agencijo na področju vračanja. Ocenimo tudi zdravstveno in humanitarno stanje oseb, ki jih vrnemo. Leta 2017 je agencija iz svojega pula, iz svoje rezerve napotila 86 uradnikov, ki so zagotavljali spremljanje. Če države članice niso zmožne zagotoviti teh nacionalnih nadzornikov, potem je agencija tista, ki uporabi svoj pul uradnikov in jih napoti. Opravimo tudi oceno če gre za občutljive lete, naprimer lete v države, ki ne spoštujejo podobnih standardov kot mi na nekaterih področjih, ki ne spoštujejo načel, vedno na letalo nam potimo tudi te nadzornike. kakšno funkcijo opravlja Evropska mejna in obaljna straža oziroma agencija? Mi sodelujemo z eh, tretjimi državami, še posebej s tistimi, s katerimi imamo okrepljeno sodelovanje, s katerimi smo kot Evropska unija oblikovali tudi tako imenovane politike kompakta. Skratka, gre za države, pri katerih imamo na voljo tudi druge instrumente izven mandata, ki je bil dodeljen agenciji. Večinoma gre za instrumente z gospodarskega področja. Hvala lepa, gospod Lewis. Najlepša hvala. Rad bi se na hitro odzval na to prepoved vračanja. Tu gre za načelo, ki velja na področju prepovedi mučenja. Tudi v našem uradu se ukvarjamo z vprašanjem, kaj je to trajnost na področju vračanja. Februarja bomo tudi predstavili nekatera načela in smernice s tem v zvezi. Ampak o tem smo nekaj že povedali, ko smo pripravili smernice in načela, ki veljajo za migrante, zlasti za ranljive migrante. Spoštovati je treba njihove človekove pravice, potem tudi pravico do dostopanja do pravosodnih organov, do izobraževalnega sistema, do zdravstvenega sistema, sem sodi tudi pravica do dela. Skratka, vse te pravice je treba spoštovati, če želimo, da bi politika vračanja bila trajnostna. In evropska politika zaenkrat ne izpolnjuje vseh teh načel. Tudi z vladami, s katerimi se formalno pogajate, naprimer z Libijsko, tega ne more zagotoviti. Kako lahko Libija trenutno zagotavlja migrantom vse pravice v kontekstu vračanja? Obstajajo seveda tudi druge države. Še eno pojasnilo v zvezi s temi množičnimi deportacijami. Sam sem uporabil to besedno zvezo v uvodni predstavitvi. Nisem eh, govoril, o tem konceptu v smislu množičnega izgona. Želel sem zgolj povedati, da obstaja veliko število ljudi, ki jih je treba vrniti, nekje 400 tisoč ali koliko že. Če razmišljaš o vrnitvi tolikšnega števila ljudi, potem nekaj ne deluje. Če je zgolj pravica do azila edina, ki jim omogoča, da ostanejo, tu se moramo vprašati, zakaj nimamo na voljo drugih možnosti tudi vračanje ne more biti edina rešitev. Obstajajo druge praktične politične rešitve, ki bi jih lahko uporabili, ki seboj ne prinašajo istih tvegan, ko gre za potencijalno kršenje človekovih pravic. Sam sem prej omenil množične deportacije oziroma deportacije prostovoljne ali prisilne večjega števila oseb. Hvala. Thank you very much. Najlepša hvala vsem trem, hvala lepa tudi za čas, ki ste si ga vzeli danes do povdne. Hvala lepa tudi vsem poslankam in poslancem za kakovostne prispevke, mi pa se vidimo ob pol treh.